in vse. Prav, skratka, znova odpiram zasedanje in najprej bi začel s prvo točko na dnevnem redu danes popovdne in to je glasovanje o nadzoru držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Veste torej, da bi najprej dal besedo poročevalcu gospodu Albertinju, našemu predsedniku odbora za izjavo. Še prej pa bi vse kolege upozoril, da to ni razprava, glasovali bomo o poročilu, zato najprej dajem besedo gospodu Albertiniju za njegovo izjavo in če bi želel kdo kaj povedati, bodite resnično kratki, kaj ti moramo glasovati. Danes imamo zelo natrpan dnevni red, potem sledijo druge razprave, tako da bi sedaj povabil gospoda Albertinija da predstavi svoje stališče. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Samo par besed, zato da nakratko povzamem temo, ki jo obravnavam v tem mnenju. Člen 291 pogodbe o delovanju Evropske unije torej Lizbonske pogodbe, predvideva, da države članice lahko izvajajo nadzor nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Vendar je istočasno treba zagotoviti tudi prerogative Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca. Ti dve zahtevi morata biti izpolnjeni, obravnavami tudi v mnenju. Evropski parlament mora imeti možnost, da učinkovito izvaja svoja pooblastila. Lahko se, če je treba, obrne tudi na sodišče evropskih skupnosti, če se pojavijo težave, zlasti, ko gre za izvajanje izvedbenih pooblastil. Bistveno je predvsem to, da komisija formalno parlament obvešča o vsakem ukrepu, o vsakem projektu, ki ga namerava sprejeti skladno s členom 291. Ta proces obveščanja je samo dodan k tistemu procesu, ki je že opredeljen v načinu delovanja postopka komitologije. Tu ne razlikujemo med delegiranimi akti in izvedbenimi akti. O tem mnenju bomo glasovali, kot rečeno, danes. Pristojni odbor za to temo je Juri, v Juriju bo glasovali jutri, zato moramo mi v odboru Libe o mnenju, ki smo ga pripravili glasovati danes. Je pa mnenje pravzaprav povzetek pristojnosti, ki jih ima Evropski parlament kot sozakonodajalec in tudi vsebine 291. člena, ki se nanaša na pristojnosti držav članic pri izvajanjem nadzora nad izvedbenimi pooblastili komisije. To je vse. Thank you very much. Najlepša hvala. Imate besedo, gospod. Ja, meine, uh, Moja politična skupina bo glasovala za to poročilo, vendar pa bi sedaj povedala, da bi si zelo želela, da bi večina stvari, ki zadevajo demokracijo, da bi bile obesedene veliko bolj konsekventno in zato me čudi, da je poročevalec številne predloge sprememb zelenih zavrnil, kljub temu, da so jih prej tudi predložili konzervativi in drugi. Uh, sedaj, ko jih je predložil Guje, pa se je poročevalec izrekel proti njim. Zato to, če bi glasovali o teh eh, predlogih sprememb, bi bilo to poročilo vsekakor veliko boljše. Imeli smo nekaj težav s prevodom tega prispevka v italijanščino. Na italijanskem kanalu se sliši nek drug jezik. No, no? Mikrofon je bil prižgan, mor ne? Moram vam zaupati, kajti vi, vaša presoja je vsekakor boljša. Torej, začenjamo z predlogom spremembo številka 17. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Za. Proti. Zavrnjen. Hvala. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog spremembe 20. Za. Proti. Hvala. Zavrnjen. 21. Za. Proti proti, zavrnjen. To pomeni, torej peti, predlog spremembe, kdo je za, proti, sprejeto. Šest, za, hvala, pr proti, sprejeto. Številka sedem, za, proti, sprejeto. Sprejeto. Številka 22 za. Proti. Mislim, da moram preveriti. Tako da glasujemo elektronsko o predlogu spremembo 22. Prosim, stavite svoje kartice. Deluje? Prav. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 23. Za. Proti. Preverimo. Torej, 23. predlog spremembe glasujemo. Hvala, konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 24 za. Proti. Moramo spet preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 8 za. Proti. Sprejeto. Prelasunjeva širka 25 za. Proti. Zavrnjen. Prelasunjeva 26 za. Proti. Zavrnjen. 27 za. Proti. Zavrnjen. 10 za. Proti. Zavrnjen. Torej, če se ta vzorec ponavlja, bi lahko pravzaprav preskočili 11, 12 in 14, oziroma vseh glasovali skupaj. Se strinjate, da glasujemo vseh teh treh skupaj? Kdo je torej za 11, 12 in 14? Za. Proti. Vsi trije so torej zavrneni. Številka 13. Kdo je za? Hvala, proti. Zavrnjen. Številka 15. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Uvodna navedba 1. Proti. Sprejeto. Prelasujem v 16. Za. Proti. Zavrnjen. 2. Za. Proti proti. Sprejeto. Tri za, proti, sprejeto. Štiri za, proti, sprejeto. Številka devet za, proti, zavrnjen. In sedaj glasujemo kot celoto o osnutku mnenja, kot je spremenjen. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Tako da je poročilo sprejeto. Hvala lepa poročevalcu. Right. Now. Yes, Mr. Vigenin. Gospod Vigenin. Here. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imel bi predlog v imenu socialistov in demokratov znotraj odbora za znanje zadeve. Jutri naj bi glasovali. Mislim, da je prižgan mikrofon. Poskušal sem bom nekoliko priključiti mikrofonu. Skratka, jutri naj bi glasovali glede resolucije o vključitvi Albanije v Evropsko unijo. In veste, da smo v zadnjih nekaj tednih vode glavnih političnih skupin EPP in eh, socialistov in demokratov sodelovali pri reševanju politične krize v Albaniji in žal kompromis med vlado in opozicijo ni doslej še sklenjen. Razumem, da bo se ta teden gospod Davl upravil v Albanijo in se tam uh, sestal s predsednikom vlade, drugimi vodilnimi akterji v Albaniji in mislim, da če bi preložili glasovanje jutri, bi s tem pomagali gospodu Dolu in celotnemu parlamentu, da lahko odigramo svojo vlogo pri iskanju skupne rešitve v odziv na ta težak položaj v Albaniji. Menimo, da ni dober znak, če kar nadaljujemo z delom, kot da se ne bi dogajalo nič, če bi kar naprej nadaljevali z delom na tej resoluciji. Zato predlagam, da glasovanje preložimo na juli in upamo, da bo v mestnem času prišlo do tega kompromisa. Hvala lepa. Gospa Pak. Glede želja socialistov, smo že govorili, menimo, da bi sedaj drugič morali preložiti poročilo o Albaniji. Mislim, da razloga za to ni. Imamo ustrezno izvoljeno vlado v Albaniji, tam je tudi parlament, ki ga bodo znova obiskali tudi socialisti. Tudi vsi so že zasedli svoja mesta, parlament se da je dela običajno, kot pač je treba. Problemi, ki tam obstajajo, niso vzrok dela parlamenta, temveč eh, so vzroki drugi. Vsak, ki se ukvarja s to temo, to ve. To, kar pričakujemo od vlade, je, da bo skupaj z opozicijo storila to, kar smo izpostavili tudi v. v eh, razgovorih med gospodom Šulcem in gospodom Davlom, namreč, da se bo sprejel nov volilni zakon in da se bo obravnaval nov volilni zakon, kajti trenutni volilni zakon je bil sprejet skupaj s socialisti, očitno opozicija um, s tem ni zadovoljna, zato bo vladna stranka in tudi druga stranka v vladi Ilija Meta sedaj pripravljena se spoprijeti s tem novim volilnim zakonom za prihodnost, ampak preteklost je preteklost. Volitve izpred enega leta so bile korektne, poštene. Unmik je to potrdil, tudi vse druge socialistični opazovalci eh, teh volitev so priznali te volitve. Šele kasneje so voditelji opozicije prišli na idejo, da bi to morda, um, temu morda kontrirali. Skratka, nobena vlada ne more biti prisiljena, da bi sedaj razpisala nove volitve. Zato sta se tudi Dal in Šulc glede tega strinjala in se poslovila v te ideje. To edino, kar bi naj dosegli s temi dogovori, je, da bi se vsi skupaj, parlament in vlada, pripravili na nov volilni zakon tega vsekakor ne moremo spremeniti s preložitvijo našega glasovanja. Mislim, da bomo dali pravi signal, če bomo sedaj jutri glasovali o poročilu in s tem bomo dali signal, da smo mnenja, da je ta eh, država zmožna najti pot ven iz krize. Ni prav, da jih vse čas spominjamo na to, da morda imajo določene probleme. Druge države imajo prav tako probleme, pa proti njim nismo tako kritični. Mislim, da Albanija tukaj ne more biti izjema in bilo bi nepošteno, da se tako obnašamo pripeljemo do ustrezno izvoljene vlade in parlamenta. Vse kolegice in kolege resno prosim, da so za to, da jutri izvedemo to glasovanje. Now, Mrs. Nates, Gospa Nates, izvolite. Uh. Spoštovani gospod predsedujoči, za razliko od gospe Pak se večina na eh, predstavnikov moje bližnje skupine, morda tukaj nismo soglasni, ampak večina nas je pripravljena dati še zadnjo možnost za iskanje te rešitve. Tako da mi bi se pravzaprav strinjali s tem, da se glasovanje v tem poročilu preloži. Hvala lepa, gospod Nilsen. Hvala lepa, zelo na kratko. Naša skupina podpira stališče sporočeval, ki če želi to preložiti, bomo to podprli. Se preda, pliz. Gospod Preda. Da, mulțumesc mult, vorbesc în calitate de vice... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes govorim kot namestnik koordinatorja Sala Franke, skupina EPP bo podprla gospo Pak, vendar se nam zdi, da razloga za to ni. Hvala. Uh, Sedaj pa še poročevalec, gospod Čutis. Huntis. Huntis. Mr. Huntis. Gospod Huntis, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj vas na nekaj spomnim. Pred tremi tedni smo skupaj, še enkrat ponavljam, skupaj predlagali, da se stvari preložijo, zato ker smo želeli v omestnem času rešiti težave. Ampak očitno ta zahteva ni več skupna, je ne podpirate vsi. Zakaj to pravim? Zato, ker se sicer zahvaljujemo vsem ostalim poročevalcem, ampak ko smo pripravljali to poročilo, smo res skupaj delali, zato da bi izboljšali situacijo glede na to, da nimamo vsi enakih želja, se mi zdi, da nima smisla pripravljati novega poročila. Nima tudi smisla stvari prelagati, kajti s tem se končno glasovanje ne bo čisto nič izboljšalo. Če bi glasovanje preložili, bi morali do septembra pripraviti novo poročilo, zato da povzamemo najnovejše dogodke. Vem, da bo celo ta teden prišlo do določenih obiskov. Želimo pa si, da bi na plenarnem zasedanju v Strasburu že lahko s pomočjo ustnega predloga sprememb objavili tudi pozitivne rezultate, ki naj bi jih dosegli v času tega obiska. Res nima smisla še enkrat predlagati glasovanje o tem poročilu. Predlagam, da nadaljujemo, kot je bilo prvotno predlagano. Yes. <clears throat> Well. Um, no, you know have... Mislim, da smo se znašli v položaju, ko bo treba odločiti, da bomo glasovali jutraj. Imamo Evropsko ljudsko stranko Gue in Zelene, ki podpirajo to, da bi jutri vseeno glasovali o poročilu, kar pomeni, da imamo kakšnih 37 članov, ki podpirajo to drugi pa zastopajo mnenje, da bi glasovanje preložili. Tudi liberalci so zato, da se preloži glasovanje. Gospod Tanok, izvolite, zahtevali ste besedo. Nisem hotel spregovoriti, ampak moja skupina je spremenila sedaj stališče in sedaj se zauzemamo za enako kot Evropska ljudska stranka, da, za to, da glasujemo jutri. Tako da imamo sedaj večino za to, da se glasuje jutri in to bo torej potekalo jutri. Razen, če bi se skupine znova premislili do jutrišnjega jutra ampak upam, da jutri temu dogodku potem ne bom predsedoval, tako da to ne bo moja težava. Zdaj pa moramo začeti z eh, javno predstavitvijo. Najlepša hvala uh, in s tem zaključujem to točko na dnevnem redu in prehajamo na glavno temo današnje predstavitve. In s tem vabimo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

<clears throat> Dobro, spoštovane kolegice in kolegi, veliko veselje mi je, da sedaj lahko najavim javno predstavitev o novi euroatlantski varnostni strukturi. To srečanje organiziramo skupaj s pododborom za varnost in obrambo. Predsednik tega odbora, gospod Danžan, je tudi no-, danes z nami. Mislim, da je to primeren trenutek za to, da predstavimo to pobudo to sovpada z delom, ki ga tudi mi opravljamo. Namreč smo že kar precej daleč, ko gre za razpravo o reformah v teh dveh pomembnih organizmih v NATO in OVSE-ju. Namen te javne predstavitve in resolucije, ki jo pripravlja kolega Rovček na to temo, je, da prispevamo k nadaljemu razmišljanju o teh vprašanjih. Meseca novembra bodo vodje vlad in držav članic NATO na vrhu v Lizboni razpravljali tudi o novi strateški doktrini v NATO. Z velikim zanimanjem smo 26. januarja prisluhnili tudi Madeleine Albright, ki predseduje skupini strokovnjakov, ki se ukvarja s to temo, s tem scenarijem, kar zadeva OVSE. Kazahstan trenutno predseduje organizaciji OVSE in OVSE pripravlja sedaj vrh, ki naj bi potekal enkrat konec leta. Tako da je za nas zelo zanimivo to, da se vnaprej pogovorimo o teh dveh pomembnih srečanjih, ki bosta potekali. Leta 1999 se je vse začelo drastično spreminjati. V zadnjih desetih letih smo bili priča številnim konfliktnim situacijam, izzivom, grožnjam tudi na področju varnosti in obrambe. Evropa se je spremenila tudi z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, spremenila se je tudi zahvaljujoč širitvam in pristopu novih držav. Zato se mi zdi smiselno nadalje razvijati te teme in se o njih pogovarjati. Danes bomo torej razmišljali o teh dveh usporednih reformnih procesih, tudi predloge predsednika Medvedeva bomo preučili, on pravi, da bi morali imeti neko pogodbo o varnosti. Vprašanje je, ali se res pomikamo proti novi varnostni strukturi, novi euroatlantski varnostni strukturi. To je tudi naslov današnje javne predstavitve. Kar zadeva same odgovore, pa bom prepustil besedo našim eminentnim gostom, profesorju Stefanu Silvestriju, ki je predsednik Inštituta za mednarodne zadeve v Izrima, potem profesor Diane Hamilton, ki je direktor Centra za čezatlantske odnose v Washingtonu. Z nami je tudi ekscelenca veleposlanica Mara Marinaki iz stalnega predstavništva Grčije v pri Ovseju in profesorica Nadja Arbatova z Inštituta za svetovno gospodarstvo in mednarodne odnose v Rusiji. V tem vrstnem redu bom tudi predal besedo našim gostom, se vam pa že vnaprej opravičujem, kajti imam istočasno tudi druge obveznosti, zato bo kolega Pasko prevzel predsedovanje. Hvala vsem in želim vam čim bolj prijetno srečanje. Tako da dajem takoj besedo profesorju Stefanu Silvestru, ki bi imel besedo 10 minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skušamo biti čim krajši, tako da bom morda nekoliko bolj schematičen. To je pač neizogibno. Rekel bom le, da vsekakor poteka proces reforme, da bi se prilagodili novemu mednarodnemu scenariju, vendar pa še nismo, po mojem mnenju, tam, na cilju. Sedaj opazujemo splošno krizo obstoječih varnostnih in obramnih organizacij, ki se skušajo prilagoditi spreminjajočemu se scenariju, vendar pa obstajata dva razloga. Kot prvo je, so spremembe težke, kot drugo pa še ni povsem jasno, kako bodo te spremembe vplivale na različne realnosti. In zaradi teh razlogov vidimo, da te spremembe niso zelo prepričljive, vsaj zaenkrat ne. Če si pogledate poročilo NATO-vih modrecev, torej odbora Olbrajtove za reformo NATO, ko se skušajo prilagoditi oziroma zvati na nove grožnje, bi jaz povzel njihov odziv tako, da skušajo vključiti v to vsega pomalo. Pisali so neke vrste dolg meni vseh morebitnih možnosti. Vendar pa to ni le edino njihov problem. Če si pogledate obrambni pregled Pentagona, čeprav se zdi ta odziv nekoliko bolj strukturiran, pa je ta odgovor bolj ali manj enak. Nekoč je bila ideja Pentagona, da bi bil zmožen boriti se ena in pol ali dve vojni, skratka to je bilo bolj ali manj jasno. Zdaj pa predlagajo tri zapletene scenarije, vsak pa ima različno mešanico vojn. Večja eh, operacija pri destabilizaciji, potem eh, boj proti regionalnih agresorjih, podpora organizacij pri humanitarni a civilni krizi ali pri katastrofalnih dogodkih. To je prvi odziv, potem drugo boj proti dvema regionalnima agresorjema in potem tudi visoka opozorilna drža znotraj ZDA in okoli ZDA. Tretji scenar pa je ena velika operacija, operacija stabilizacije, hkrati pa boj proti terorizmu v drugih uh, okoljih in potem zagotavljanje pomoči uh, civilnim organizacijam in tako naprej. Tako da tudi tukaj je odziv vsega po malem. Zamisel je, da moramo biti prožni oziroma da morajo biti prožni, ker enostavno se stvari ne vedo. Števila sovražnikov je veliko, so zelo raznoliki, veliko sporov nima nekih geografskih omejitev, preveč scenarijev je možnih, preveč e, možnosti oziroma scenarijev za odziv je mogočih. Če to povem z besedami nekdanjega um, obramnega ministra ZDA, gospoda Ramsfelda, neznane neznanke se bodo zelo verjetno pojavile. Tako da v tem položaju je zelo težko jasno načrtovati in izvajati jasne reforme. Kaj to pomeni? Z Atlantsko zavezništvo hkrati izgublja strateški fokus in tudi geografski obseg. Nima jasnega sovražnika in ne ve, kdaj naj bi ukrepal edina vojna, ki jo bije, se bije zelo daleč od geografskega obsega Vašingtonske pogodbe. In to zelo, zelo jasno kaže na celotno dogajanje. Kaj to pomeni za evropsko varnost? Ja, prav nič dobrega, kajti evropska varnost in obramba pravzaprav potrebuje ta učinkovito eh, transatlantsko razmerje oziroma učinkovit to sodelovanje z ZDA, ker pač evropejci nimajo določenih zmogljivosti in ker so obramni proračuni nezadostni. Zdatki pa so fragmentirani po nacionalnih državah. Možno je, da bo nova ameriška varnostna strategija, kot jo sedaj oblikuje predsednik Obama, zahtevala odgovorne zaveznike, torej zahteva pravzaprav od zaveznikov, da bodo se odzivali in verjetno bodo sprejeli tudi določene zahteve zaveznikov, ampak vprašanje je, kje so meje. Ali je dovolj le to, da so zavezniki prisotni? Ti priso zavezniki trenutno niso zelo prisotni in tudi v prihodnje ver verjetno ne bodo bolj, kot so danes. Tako da mislim, da bomo morali prepoznati, da je v, bo v tem položaju majhna sprememba obsodnosti obstoječe organizacije, ki se, uh, ki se odziva na varnostno in obramno politiko, ne bo privedla do veliko varnejšega položaja. Zavedati se moramo, da bo Evropska unija verjetno morala sprejeti idejo, da bo morala razširiti in povečati ter poglobiti svojo varnostno strategijo. Pri to bo tako v njenem vitalnem interesu in tega bo morala bolj izoblikovati. V Evropski uniji bi bilo dobro, če bi prepoznali, da moramo delovati v zelo zapleteni okolici, sosedstvu. E, bolje je, če imamo regionalno strategijo, ampak regija, v kateri mi delujemo, je ena najbolj težavnejših na svetu in to seveda je povezano z Rusijo, s Kaspijskim morem, centralno Azijo, Bližnjim shodom in tudi Afriko in seveda sredozemljem. Odvisnosti in ranljivost Evropske unije so velike, tako na področju uh, z, uh, eh, energetike, zaradi migracij, zaradi terorizma, zaradi regionalnih vojn, ki vplivajo na varnost, zaradi širjenja orožja za množično uničevanje in tudi zaradi vse večje negotovosti glede strateškega načina komuniciranja. Možno torej je vzpostaviti nov dialog z ZDA, kar bo verjetno nujen element v tem položaju. Mislim, da si ne moremo predstavljati nove arhitekturo, ki bo temeljila na drugem odnosu med Evropsko unijo, OSE in NATO, ne da bi najprej dosegli nov pakt, nov sporazum z ZDA eh, in Evropsko unijo. Skratka, kot tako. In to je verjetno največje vprašanje, s katerim se bomo morali spoprijeti v prihodnosti. Sem s tem izčrpal bolj ali manj svojih deset minut? Najlepša hvala, gospod Silvestri. Sedaj pa bom predal besedo gospodu Denu Hamiltonu. Uh, hvala, gospod predsedojoči. Hvala vam, vašim kolegom, ker ste me povabili, ker ste mi dali možnost, da vas danes ponovno nagovorim z veseljem sem prišel ponovno. Govorimo o novi euroatlantski varnostni strukturi in eh, sam bom omenil, kaj so ti temeljni stebri. Govorili bomo o NATO, o vseju, ampak tudi kot je Stefano rekel, je tukaj tudi Evropska unija zelo pomembna in bi lahko odigrala pomembno vlogo. Ko govorim o stebrih, mislim, da predtem eh, moram pravzaprav postaviti določen okvir oziroma strukturo. Najprej Evropska unija je bolj celovita, bolj svobodna, živi v miru, če primerjamo Evropsko unijo danes in v preteklosti, ampak eh, ni eh, svobodna, ni neodvisna, ni celovita leta, če govorimo o konfliktu in kontekstu. In eh, ko govorimo o določenih izzivih, eh, ti izzivi so takšni, da prihajajo izven Evropske unije, pa tudi znotraj Evropske unije so prisotni. Mislim, da moramo upoštevati prav dva vidika, obe razsežnosti bi rad tukaj izluščil. Ko govorimo o tej točki, pa je tudi zelo pomembno še eno zadevo, namreč, da ZDA je zelo pomembna evropska zaveznica, pomembna evropska sila. To moramo izpostaviti, to moramo vedno ponavljati v tovrstnih razpravah in zato sem res vesel, da ste me danes povabili. Če sedaj soočimo z izzivi, pravzaprav moramo ugotoviti še eno zadevo, namreč naše institucije, naša orodja ne zadostujejo. Imamo imamo pa zgodovinsko priložnost, da bi eh, šele pravzaprav vzpostavili eh, to Evropo, ki bo svobodna, ki bo popolna, celovita, ampak nismo še prišli do cilja. Najprej se bom posvetil NATO. Pravzaprav je to pomemben steber in eh, zelo eh, zaposlen je. V hladni vojni ni izstrelil niti metka, ampak sedaj imamo šest sporednih operacij. Smo zelo pomembni, ampak pravzaprav javnosti in parlamentarcev ne poseduje učinkovito sporočila. Ne more reči, zakaj pravzaprav gre. Stefano je zelo dobro to povdaril. Sam sem pripravil številna poročila, udeležen sem bil v teh projektih, ampak eh, ni nam še uspelo. Nismo zelo enostavno in jasno rekli, zakaj pravzaprav gre pri NATO. Ne vemo, kakšen je ta namen, čeprav mislim, da je to dokaj enostavno. To so stalni nameni, stalni cilji, ki obstajajo že od samega začetka. To se ni spremenilo. To so tri točke, ki bi jih rad izpostavil. Mislim, da so kar enostavne in preproste. Najprej je tu ena točka, pravzaprav NATO zagotavlja kolektivno obrambo svojih članic. Drugič, NATO pomeni, da institucionaliziramo čezatlantske povezave. Imamo forum za forum o varnosti in sodelovanju v čezlanskem prostoru. In še tretja zadeva, in to je pravzaprav namen, ki ga veliko krat pozabimo tekom zgodovine. Namreč evropejcem NATO zagotavlja nekakšno varnost, da vedo, kako se lahko medsebojno povezujejo, da imajo možnost, da sodelujejo v skupni obrambi, varnosti, da pravzaprav niso sumničavi drug do drugega, da ne prihaja do razlik, ampak da NATO evropejce združuje. To je bistveno in to je veljalo tudi že od samega začetka Evropske unije. Tako da se mi zdi, da je ta vloga še vedno zelo pomembna, tudi danes in je pomemben dejavnik v teh razpravah. Tako da, ko govorimo o eh, NATO, o Lizbonskem vrhu in eh, strateškem konceptu, ki se bo takrat izluščil, moramo biti veliko bolj jasni. Sveda, vse je popolnoma jasno in veliko stvari moramo početi, ampak eh, sam sem s kolegi pripravil ponovno rojeno zavezništvo poročilo, ki to pravzaprav zelo jasno potrjuje. NATO ima dve poslanstvi, ki sta temeljni. Nekatera poslanstva misije so nekoliko oddaljena, nekatere pa so znotraj našega euroatlantskega prostora, torej, torej pred našim pragom. In pravzaprav moramo spostaviti ravnoteže. V zadnjih 15-16 eh, leti eh, smo imeli pravzaprav nekakšno možnost, da nismo delovali, da smo bili izven tega področja, ampak še vedno smo zelo dejavni. In če vprašaš ljudi, domačo javnost, kaj vas skrbi doma, NATO po njihovem mnenju ni več tako pomembna, ampak mislim, da moramo mi ponovno izpostaviti ravno ta vidik, torej kolektivna obramba držav članic, to je pravzaprav jedro, bistveno poslanstvo NATO, nobena druga inštitucija ne počne iste stvari. Poleg tega je to povezano tudi s pomembnimi zadevami, kot so energetska varnost, kibernetski terorizem, podobne problematike. Tukaj NATO igra podporno vlogo, ne seveda vodilne vloge, ampak je pomemben vseeno in potem, da bi Evropa še naprej bila mirna, varna, to pravzaprav so pomembna poslanstva in tukaj igra NATO zelo pomembno vlogo. Kaj pa eh, zadeva tri misije izven našega euroatlantskega območja? Če moramo imeti določene izzive, kar zadeva čezatlantsko varnost in tudi širši okvir, je NATO ustrezen kontekst. Ogra, igra vodilno vlogo ravno v tem kontekstu in sprejema te naloge. Danes pa govorimo o teh oddaljenih grožnjah in eh, tukaj ni pomembna samo vojaška sila. NATO mora sodelovati z drugimi partnericami in to je pomembna točka pri sodelovanju. NATO mora sodelovati z drugimi, ne glede na to, ali gre za evropske partnerje, za rusko partnerstvo za mer ali pa gre za druge zaveznike, recimo v Afganistanu, ki nam pomagajo. NATO pravzaprav ni zelo dober, ko gre za sodelovanje z drugimi. Tukaj moramo storiti še veliko ko govorim o civilnih mehanizmih, o civilnih konfliktih, ko govorimo o stabilizaciji in obnovi, NATO si ponovno želi, da bi se povezal s civilnimi agencijami in rešil te izzive. To je pravzaprav zelo jasno. NATO mora posredovati to sporočilo v Lizboni na vrhu. To sporočilo moramo posredovati javnosti, da bo vedela, zakaj gre. NATO ima nekje vodilno vlogo, v drugih področjih pa mora sodelovati z drugimi partnericami. Potem pa še eno področje in eh, Stefano je tudi o tem govoril, oziroma on ga ni omenil. Gre za odnos Evropska unija ZDA in eh, Evropska unija ter varnostna arhitektura. Evropska unija je tista, ki zagotavlja demokratično stabilnost, to je območje, kjer vojne ni, to je bistven prispevek, to je Evropa, kot jo poznamo. ZDA v Evropi, pravzaprav lahko povem, eh, da je to zavezništvo še vedno bistveno, najpomembnejše, ampak nimamo strateških odnosov, to so pomembni odnosi, ampak niso strateško naravnani. Uh, Ne gre za to, da se redno obveščamo, da pravzaprav ocenjujemo te varnostne izzive, grožnje, da vemo, kako bomo sodelovali. Nismo prišli še do zadovoljive točke pri tem sodelovanju. Mislim, da moramo to dati v višjo predstavo. To je seveda zelo kompleksno, raznoliko zavezništvo, težko je rešiti te točke, ampak če se dotaknem zgolj varnosti. Poglejmo si zmogljivosti Evropske unije na področju civilnega upravljanja in odzivanja. To je res pomembno področje. ZDA e potrebuje partnerke na tem področju. ZDA e tukaj ni dobro razvita, nimamo ustreznih zmogljivosti, ampak želimo si to doseči. Administracija Obame je rekla, da je to prednostna naloga, da moramo imeti boljše civilne zmogljivosti. ZDA e bo prišla v Brusel, tako da se bomo pogovorili, kako lahko sodelujemo bolje. To mislim, da Evropska unija mora izkoristiti, da lahko sodeluje in nadgradi sodelovanje z ZDA. Tako se bomo pravzaprav izognili tako imenovanih teološkim debatam o odnosu Evropska unija-NATO. Zročili pa se bomo na dejanske izzive v tem trenutku. Poleg tega je to pomembno tudi zato, ker eh, NATO ne počne veliko eh, pomembnih eh, stvari, ki so povezani z dobrim vodenjem, upravljanjem pravno državo, potem gospodarskim okrevanjem in obnovo. EU, ZDA pa tudi ostale partnerke se bodo morale posvetiti tem projektom, nimamo pa skupnih zmogljivosti v tem trenutku, da bi se soočili s temi izzivi. Poglejmo si širšo Evropo to je pravzaprav vzhodno območje od Evropske unije, še vedno je tukaj veliko nemerov. Vzhodno partnerstvo Evropske unije, to je eden možen odgovor na ta izziv. In mislim, da so ZDA tukaj zelo naravne partnerice Evropske unije. Tako da se moramo vprašati, kako bi lahko stabilizirali to območje širše Evrope. In to velja ne nazadnje tudi za Balkan. To je pravzaprav v prvi vrsti program Evropska unija ZDA. Tako, če se zdaj posvetim eh, tem eh, zadnjem stebru, OVSE in predlog Medvedeva. Mislim, da to predstavlja nekakšno priložnost, eh, da se povežemo, da pripravimo načrt na podlagi helsinškega sporazuma. To je program Helsinki plus, ne pa minus. Drugače povedano, začeti moramo tako, da priznamo določene zadeve, da se zavežemo, da spoštujemo temeljna načela helsinškega procesa, da govorimo o teritorijalni celovitosti vseh držav, da spoštujemo njihovo suverenost. Vsaka država ima pravico, da izbere zaveznika, da spoštuje človekove pravice in gospodarsko sodeluje. Zakaj pa OVSE igra tukaj zelo pomembno vlogo, kar je drugačen kot NATO in EU? NATO in EU imajo države članice, povezujejo jih veliko skupnih ciljev, zato so se združili. O vse po drugi strani pa je forum, kjer države še nimajo e, skupnega cilja, ampak povdarijo te razlike. To je pomemben okvir in ta okvir se mora nadaljevati. In ravno zato bi podal nekaj konkretnih predlogov. Tudi predsednik Medvedev je podal podobne predloge. Zdi se mi, da če govorimo o varnosti, se v Evropi vsi soočamo in tudi širše, za določeno varnostno dimenzijo, za katero državljani mislijo, da nismo bili uspešni na nacionalni ravni. Gre za izzive, ki predstavljajo grožnjo varnosti v družbi, da bi negativno vplivali na prost pretok ljudi, zamisli, energetskih storitev, blaga. To je pravzaprav temelj delovanja svobodne družbe. Videli smo, da je tukaj eh, veliko stvari, ki se lahko izpridijo, da lahko pride do naravnih eh, katastrof, eh, ki jih povzroči človek. In v ZDA imamo sedaj zelo pomembno naravno katastrofo, tudi tukaj je bil odgovoren človek. Skupaj nimamo ustreznih zmogljivosti, da bi se ustrezno odzvali na te izzive za našo varnost, ki nas oznamerjajo. OVSE pa je bil uspešen v eni stvari tekom leto. Namreč pripravili smo kodekse ravnanj, pravila in eh, tukaj je prišlo do razlik, ki smo jih izpostavili. Zakaj ne bi to odzivnost, eh, varnost eh, na nacionalni ravni izkoristili, da bi imeli določena pravila za kibernetsko varnost, za energetiko, da bi govorili, kako bi lahko zadrževali pripornike. Mislim, da pravzaprav je to nekakšen varnostni okvir in tukaj lahko OVSE odigra pomembno vlogo. Potem pa misije na terenu OVSA, to je največja dodana vrednost in še naprej jih moramo podpreti. Recimo v Bosni v tem trenutku misija OVSA je delujoča. Zakaj se ne bi posvetila ustavni reformi, se sprašujem v tej državi. To je bistven element eh, prihodne stabilnosti, če ne bi ta država preživela mislim, da bi OVSE bil ustrezen kontekst, da bi se lahko posvetil temu projektu in to mislim, da je zelo dober primer delovanja OVSE. Tretjič, videli smo, da v euroatlantskem območju še vedno prihaja do kriz. OVSE ima boljše zmogljivosti, lahko prepreči konflikte in jih reši, tako da bi zajezili izbruh krize. Včasih eh, mehanizem OVSE za preprečitev konfliktov bi bil zelo pomemben. Pa še ena zadeva. Ko govorim o konvencionalnih silah v Evropi, kot so opredeljeni v pogodbi, leta 1990 smo ga podpisali, opredelili in reformirali smo ga 1999, ampak še vedno ni ustrezno ratificiran in eh, to nas ovira. Širši varnostni okvir zato še ni dovolj stabilen. Rusija ni uspela, ni zadostila določenim zavezam ki jih je dala takrat, ko smo sprejeli pogodbo. NATO tega ni ratificiral, kar pomeni, da so stvari obstale. Ta pogodba pa nam vseeno omogoča, da bi lahko številni, tudi evropski akterji, lahko koristili eh, določene zadeve, ki so predeljene v pogodbi. Tudi govorimo o oboroževanju, obrambni politiki in pravzaprav zagotavlja določeno zaupanje. In mislim, da bi lahko na tem gradili. Če pa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 Tako da bom zaključil na tej točki in rekel naslednje. Pozdravljam predloge predsednika Medvedeva. Mislim, da se Rusija, Rusija mora vprašati, kako lahko pravzaprav spoštuje obveze iz Helsinške sklepne listine, če ne bi napredovali skupaj. Potem pa tudi Zahod, Združeni narodi, tudi NATO, vsi smo bili preveč pasivni nismo dobro premislili o temeljnih premisah evropske varnosti. Na zadnjem vrhu NATO smo rekli, da pravzaprav pozdravljamo ta pristop, te predloge, da bomo stopili v zelo aktiven in živahen dialog, ampak nič se ni zgodilo, tiho smo bili. Kar zadeva Evropsko unijo, je zelo eh, zanimivo. Kar zadeva OVSE, se mi zdi, da je najprej to retorično, bilo podprto, včasih eh, so ravnodušni, včasih pa pravzaprav so v konkurenckem odnosu. Recimo Gruzija je dober primer. Ali to ni bilo prizadevanje Avstrija, zakaj je vstopila Evropska unija v ta kontekst, ker je Avstrija deloval ravno na tem področju. Tako da te varnostni stebri so včasih v konkurenčnem položaju in to je vprašanje, na katerega mora odgovoriti Evropska unija. Kako se vidi, kako je povezana tako z NATO kot tudi Avstrijem? Mislim, da na to vprašanje številni niso odgovorili in to menijo tudi drugi. Najlepša hvala. Zdaj pa bi vas rad spomnil, da imamo še dva govornika, ki sta na programu, potem, ko bomo zaključili s prvim krogom razprave. Zato bi vas sedaj prosil, da skušate svoj prispevek omejiti na dve minuti. Ko bomo izčrpali prispevke štirih poslancev, se bodo naši predavatelji odzvali, potem bomo zaključili prvi krok javne predstavitve, potem pa bomo dali možnost eh, še drugi polovici. To into, to... Gospod Varot, dve minuti, prosim. Uh, Najlepša hvala, težko bom. Hvala profesorju Silvestrov, tudi profesorju Hamiltonu. Prispevka sta bila res zelo zanimiva. Na kratko se bom odzval, kar zadeva evropsko varnost eh, in pogodbo o varnosti. To je pravzaprav zamisel, ki jo je predsedojoči izpostavil. Lahko povem, da je to bila tudi ruska ambicija, da bi imeli to evropsko pogodbo o varnosti, da bi nam ta pogodba omogočila, da ne bi bilo več zavezništvo Evropska unija ZDA in to je pravzaprav poskus Rusije in eh, to moramo pravzaprav vedno imeti pred očmi. Tako da na to bi rad opozoril. To je pravzaprav v ozadju. Ne pa se sedaj na kratko odzovem na to, kar smo slišali. Profesor Silvestri, vaš prispevek. Ob koncu mislim, da ste izpostavili bistveno. In sicer velik del težave je ravno to, da Evropska unija hoče odigrati vlogo na področju obrambe. Evropska unija misli, da je globalni akter, državni subjekt, želi imeti tudi vojaško zmogljivost, to je ambicija in ima številne druge ambicije poleg teh. In mislim, da Žal smo videli, da se je to znašlo tudi v pogodbi, ampak v mestnem času res obstaja ta temeljna napetost eh, tudi v osrčju NATO, ker ne nazadnje so številne oziroma večina članic NATO tudi evropske države in pravzaprav ne vedo, kaj ne bi počele na tem področju, komu ne bi bili predani zavezani NATO, NATO-vem delovanju ali pa si vse skozi prizadevajo, da bi pravzaprav našle vlogo za Evropsko unijo na tem področju. Tako da to so bistveni cilji, ki so sedaj na dnevnem redu. Pravzaprav želimo pregledati strateške politike, varnostne koncepte. To pa počnemo ravno zato, ker Evropska unija tukaj si ni izbojevala ustrezne vloge, ampak mnogi bi si to želeli. Tako da, dokler ne bomo tega presegli in ne nazadnje, bomo videli, kaj je evropska obrambna ambicija. To je pravzaprav predvsem politična ambicija. Ne ustvarja dodane vrednosti, kar zadeva obrambo, kar zadeva obrambne zmogljivosti. Zato ni smiselno, da bi rekli, kar imamo deljene nacionalne obrambne pristojnosti, je to slabo. Stvar ne bi bila drugačna. Ni nobenega dokaza, ki bi rekel, da bi države Evropske unije dale več sredstev na področju obrambe, če bi imeli evropske sile. Velika večina držav tega ne želi. Želijo dati več sredstev v obrambni proračun in mislim, da moramo pravzaprav spostaviti ta temeljen problem. Gospod predsedujoči, pravzaprav prenostavno bi bilo, če bi rekli, ja, ponovno smo tukaj, to so te osnovne teološke razprave, posvetimo pa se končno praksi, ne teoriji. Dokler ne bomo rešili te temeljne teološke premisto, kar ne bomo šli v pravo smer. Drugače povedano, razdelitev pristojnosti, razdelitev dela, rekli bomo, NATO je pravzaprav bistveno vojaška organizacija, vojaška politična organizacija, ampak predvsem vojaška. Omogoča nam, da, nam, da se vojaško udejstvujemo, da ima vojaške zmogljivosti. Evropska unija pa je tako imenovana mehka moč. Civilne zmogljivosti so pomembne in pravzaprav pomaga in dopolnjuje delovanje NATO na tem področju. Gospod predsedujoči, vem, da bi lahko na dolgo in široko o tem govoril, ampak želel sem spostaviti bistveno. Hvala, gospa Gomeš, še naslednja, izvolite. Ja, sama zagovarjam popolnoma drugačno stališče. Evropska unija ne počne dovolj, kar zdeva obrambo, varnost eh, in to ni samo moje stališče, ampak eh, tudi Obama in administracija Obame ter naši čezatlantski zavezniki mislijo isto. Vprašanje pa je, kako bo Evropska unija prav prevzela svoj del bremena. Tega ne počne znotraj NATO. In Evropska unija je tista, ki bi lahko zauzela drugačen pristop, eh, to je dopolnjevalni pristop, eh, ne bi bili konkurenti NATO, nikakor ne. Tako bi lahko rešili te probleme. Zato vas sprašujem naslednje. Ko govorim o strateškem konceptu NATO, to se sedaj revidira, to so postavili tudi strokovnjaki in skupina. Govorili ste tudi o tem, da bi morda bilo dobro, če bi spremenili jedrsko doktrino. Ali bo to v času gospodarske recesije evropejcem omogočilo, torej Britancem in Francozom predvsem, da preusmerijo proračunska sredstva. To pa pravzaprav potrebujemo veliko bolj za druge zmogljivosti, ne samo za jedrske zmogljivosti, da bomo tako nadgradili zmogljivosti, ki jih dejansko potrebujemo. To seveda je potrebno, poleg politične volje nedvomno. Potem pa kar zadeva terorizem. To je druga grožnja. In zato je tudi nujno, da moramo spremeniti koncept. Kar zadeva učinkovitost, nismo bili dovolj učinkoviti. Ne, mi, ne američani. Ni nam uspelo. Pravzaprav turisti so tisti, ki še vedno novačijo eh, nove ljudi. Ne govorim samo o izmenjavi obveščevalnih podatkov in tudi tukaj evropejci nismo najbolj uspešni. potem tudi pridržanje, številne pomankljivosti, številne nasprotujoča stališča. Žal moram ugotoviti, da administracija Obame ni spremenila pristopa, politika je ostala ista. 48 ljudi so pridržali, ne da bi jim sodili. Mislim, da turisti želijo ravno to. Tako da turisti postanejo nekakšni mučeniki, to je njihov političen status. In ne na zadnje, ni nam uspelo, nismo bili učinkoviti, nismo uspešno rešili tiste konflikte, ki v končni fazi zagotavljajo eh, to zgodbo in eh, teroristi se še prej naj novačijo. Ne govorim samo o Bližnjem shodu, govorim tudi o Somaliji. V ZDA je vse več teroristov na terenu in povezani so tako s Somalijo, kot tudi s celotno regijo. Mi pa ne počnemo svoje naloge, nismo dovolj učinkoviti. Hvala. Gospa Kopa. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prebrala sem besedilo skupine modracev in iz tega besedila lahko potegnem štiri točke. V prvi vrsti je treba odgovoriti na eksistencialno vprašanje, ali je obstoj NATO po hladni vojni sploh še smiselen, zlasti še po 11. septembru leta 2001. Poleg tega je treba spremeniti tudi člen 5 in pogoje za izvajanje tega člena. Preučiti bi morali tudi nove pogoje, v katerih se je možno sklicevati na peti člen. Potem je tu še poskus, da se uskladi učinkovito preprečevanje z zmanjševanjem jedrskega orožja. In še četrta zadeva, tesneje je treba sodelovati z Rusijo. Nova dogma z področja varnosti znotraj NATO, bo torej v veliki meri odvisna od tega, kako se bodo stvari odvijale v Afganistanu. Če bo NATO ostal v Afganistanu, se zastavljata dve pomembni vprašanji. Kaj se bo zgodilo, če bomo uspeli, kar je relativno težko, kajti v prihodnosti bomo morali posredovati verjetno tudi v drugih regijah. Zanima me, ali bomo potem nadaljevali z istim pristopom, z poenotenim, integriranim pristopom, ali bomo morda združili civilno in vojaško plat. To so vprašanja, ki bi si jih morali zastaviti. Iz tega poročila je pomembno tudi to, kakšna je uloga Rusije v tem novem kontekstu znotraj Srednje Azije vendar se mi zdi, da v tem besedilu nihče ne poziva k bolj poglobljenim odnosom. Sicer piše, da so vrata odprta, vendar teh različnih oblik sodelovanja na številnih področji ne poglabljamo z Rusijo. Zato me zanima, kako bi lahko predvideli nove mehanizme za sodelovanje, za sodelovanje z Rusijo, ki bi bilo bolj učinkovito. Govorili smo tudi o OVSE morda bi lahko ta organizacija predstavljala nek kanal za komuniciranje. za nek komunikacijski kanal med Zahodom, torej Evropo in Vzhodom. Seveda lahko besedilo, ki je bilo pripravljeno, vedno spremenimo in preoblikujemo. Zanima pa me, v kateri smeri bodo po vašem mnenju šle spremembe do meseca novembra. Hvala. Hvala, gospa Lözing. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Gospod Silvestri, večkrat ste govorili, da pričakujete določene stvari od Evropske unije in rekli ste tudi, da želite, da poglobi svojo varnostno strategijo. Kako to mislite? Kaj je ta poglobitev? Meni se zdi, da gre tukaj predvsem za dve stvari. Najprej, da kar zadeva varnost, eh, da moramo opredeliti eh, te zadeve in da tudi imamo več proračunskih sredstev za obrambo. In to je pravzaprav ozadje, ampak upoštevati moramo socialne razmere v Evropi. Ne na zadnje spremamo vrčevalne ukrepe povsod in eh, gre tudi za to, da moramo poskrbeti za ustrezno socialno politiko in ljudje trpijo. In ne eh, na zadnje lahko povem, da je to tudi povezano s temi izdatki in življenjskim standardom ljudi. V poročilu NATO 2020 eh, pravzaprav je generalni sekretar eh, NATO rekel, da morajo strokovnjaki povzeti oziroma predstaviti določene naloge in zahtevajo se veliki izdatki in pravzaprav želijo povzeti. Poudariti to povezavo Evropska unija-NATO. Kaj vi mislite? kakšno ambicijo naj bi imela evropska obramba. Vi ste pravzaprav govorili o razorožitvi in predstavili ste eh, določene podatke. Kaj pa je stalnim strukturiranim sodelovanjem? Meni se zdi, da ta pristop ni možen. Ali ste si zastavili konkreten cilj na tem področju ali imate v mislih konkretne podatke ali mi jih lahko predstavite? Potem pa vprašanje OVSA in povezava z Rusijo pravzaprav bom to še enkrat eh, zastavila v drugem krogu, ampak eh, ko govorim o tem, eh, če vprašate ljudi, kaj vas boji, kaj vas skrbi, skrbi nas, da bomo izgubili svoje delo, da ne bomo več imeli socialnih pravic, ampak kar zadeva zunanje grožnje, pravzaprav jih to ne skrbi toliko. Revščina pa je globalna in to je pravzaprav poglavitni razlog, zakaj pride do konfliktov oziroma vojn. In ob koncu še tole. Problem, ki je povezan s terorizmom, številne ljudi to skrbi, ampak tu želim jasno povdariti, da če sodelujemo v vojnah, eh, lahko povem, da pravzaprav eh, tu se je povezano s številnimi turističnimi izzivi in kar zdeva terorizem in revščino, to je res v tesni povezavi, to bi želela izpostaviti. Priti se moramo proti revščini in to je pravzaprav bistven cilj, ki bo pripomogel ne nazadnje tudi k mednarodni varnosti. Najlepša hvala. Gospod Angulakis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve pripombe imam. Tisto, kar me je presenetilo v uvodu gospoda Hamiltona, no pravzaprav sem prvič to slišal, ampak gospod profesor je govoril o varnosti, kako varnost občutijo evropske države. Če sem prav razumel, je to eden od razlogov za obstoj NATO. Kajti NATO naj bi članicam unije omogočil, da se ne bojijo druga druge, če sem seveda stvari prav razumel. Razmišljam podobno kot profesor Hamilton. Zaradi krize, tudi zaradi imperialističnega značaja nekaterih kapitalističnih držav, smo se znašli na pragu nečesa, kar je močno podobno drugi svetovni vojni. Sprašujem profesorja, zakaj? Edini nov element, ki se je pojavil in ki bo vašo vlado ali pa vlado držav članic, vlade držav članic NATO prisilil, da se pogovori o novi strategiji NATO po zadnji reviziji, je predvsem velika konkurenca, ko gre za energetski sektor. O tem nismo govorili, vendar vemo, da obstaja velika konkurenca tudi izven Evropske unije že med Evropsko unijo in ZDA obstaja konkurenca, ko gre za energijo, enaka konkurenca obstaja tudi med samimi državami NATO, povrh vsega pa je tu še neuspešna akcija v Afganistanu. Zato gospa Olbrad skupaj z ostalimi voditelji iz NATO pravi, da bi morali spremeniti strategijo. Zanima me nekaj, gospod profesor, gospa Kopa je to že omenila. Eden od razlogov, ki upravičuje razvoj nove strategije, je prav peti člen pogodbe. Peti člen, spoštovani gospod profesor, predvideva izvajanje tega člena izključno v primeru napada na ozemlju ene države članice. Po 11. septembru gospod Ramsfeld ni mogel uporabiti petega člena vi, države članice, no ne vem, oziroma skupina modracov ali pa ZDA, kdorkoli že, želi uporabiti peti člen tudi za različne operacije, ki bi jih vodili drugot po svetu. Sem že skoraj da zaključil, gospod predsedujoči, ampak zanima me, kakšno je vaše mnenje. Na seznamu imam gospoda Butikopra in gospoda Alansbergisa, ampak Verjetno veste, da bi sedaj želeli zaključiti ta krok, da bi lahko nastopili še drugi predavatelji. Zato bi vas res eh, prosil, eh, da bi posegla oba druga govornika. Sedaj bodo na kratko odgovorila prvotna predavatelja. Obe predavateljici bosta govorili potem in potem boste vidva prva na seznamu in oba predavatelja bosta ravno tako ostala in bosta lahko odgovorila na vaše vprašanje. Seveda sem sedaj nekoliko zamešal zadeve, ampak eh, želel bi, da bi imeli dovolj časa za vse. Tako da sedaj bi vas res prosil, eh, da bi predavatelja, torej Stefano in Daniel odgovorila, ampak res na kratko, da odgovorijo na vprašanje, potem pa bi obe dami spregovorili. Uh, <laughs> um, uh, uh, ja, gospod Van Horden, to je moje stališče in lahko vam povem, da bi si želel, da bi bilo dobro, če bi NATO rešil problem kolektivne obrambe. Žal pa, če upoštevam sedanje razmere, če upoštevam grožnje, ker težko jih je opredeliti, težko je videti, kakšne bodo te spremembe. Žal se mi zdi, da NATO verjetno ne bo sposoben zagotoviti kolektivne obrambe. Zakaj? Stvari se razvijajo in NATO se razvija kot nekakšen okvir koalicije tistih, ki so pripravljene delovati. Žal, nisem najbolj zadovoljen s tem, ampak eh, stvari tečejo v to smer. Tudi ko govorim o solidarnosti med eh, zaveznicami, obstajajo tudi eh, druge razloge, ampak če se zdaj vprašamo, kako ljudje razumejo grožnje, potem vidimo, da obstajajo dve ali tri skupini teh zaveznic in drugače zaznavajo te grožnje. Tako da, gospod Hamilton je rekel, da pravzaprav to ne pomeni, da NATO ne služi svojemu namenu, da ne koristi ničemora, ampak lahko pa povem, da to ni isto zavezništvo, eh, kot smo ga poznali med hladno vojno. Mislim, da ne mora izpolnjevati iste naloge kot takrat. Potem pa, ko govorimo o vojaških zmogljivostih, o vojaških ukrepih, ko govorim o eh, civilnih zmogljivostih NATO, ko govorim o povezavi NATO-Evropska unija, tukaj razlikujemo in eh, to pravzaprav ni v sozvočju s celovitim pristopom. Gospa Gomez. Ja, takole bi rekel. Želel bi si, da bi evropejci več sredstev namenili obrambi. Ne veliko več, ampak eh, vsaj malo več. Naše izhodišče je bilo naslednje. Evropejci naj bi pravzaprav namenili poprečno 2 odstotka za obrambo, sedaj pa smo veliko bliže enemu odstotku, to je poprečje, veliko manj se bo verjetno še eh, zgodilo in dalo za obrambo. Tako da, če ne bi se prilagodili tem novim razmeram, potem se mi zdi, da verjetno ne moremo upati, da prenova jedrske strategije bi pomenila, da bi Francija ali Združeno kraljestvo dala več denarja. To pravzaprav ni zelo verjeten scenarij. Tako da bi rekel takole. Denar moramo porabiti na boljši način, in kako lahko zagotoviti učinkovito porabo, pravzaprav moramo zmanjšati razdrobljenost eh, porabe. Sedaj imamo zelo nacionalen okvir pri tej porabi na področju obrambe. Tako da ta poraba bo pravzaprav morala biti dolgoročno naravnana, tudi kar zdeva vojaško in obrambno politiko, bo tukaj v spredju nekaj držav. In doseči bomo morali soglasje štiri ali pet držav oziroma sedem držav pravzaprav pomeni celotne obrambne izdatke in to moramo upoštevati, ko bomo načrtovali zadeve. To ni nujno najboljše, ampak želel bi si, da bi bolje koristili skupen proračun. Verjamem, da bi to še lahko nadgradili, ampak nismo še tako daleč. tako da tega ne upoštevam, kar zdeva izmenjava obveščevalnih podatkov. Tudi na ravni Evropske unije, tudi na ravni NATO nismo uh, dovolj uspešni. Vsi smo enako slabi, če se tako izrazim. To je res eh, velik problem, posebej, ko pride eh, do kriz in veliko novih krize na obzorju. Potem pa poslanka Kopa. vsi tisti, ki mislijo, da peti člen bi lahko drugače razlagali ali razširili, mislim, eh, da to ni res in da se samo slepijo. Peti člen je bil zelo težaven kompromis takrat. Seveda bi lahko rekli, da si ga boste razlagali na drugačen način, ampak to nikakor ne pomeni, da bi ga lahko pravno spremenili. Dejstvo je, da če se bomo ponovno spustili v razpravo v zvezi s petim členom, bo to pomenilo konec za NATO. In imeli bomo res zelo težavne odnose z ZDA, če se bo to zgodilo. Mislim, da bi bilo res veliko bolje, da bi začeli s tem, za kar mislim, da je nujno, da se stori, to je politična in obrambna konsolidacija med eh, evropskimi zaveznicami in ZDA. Predeliti bi morali, kaj so dejanske prednostne naloge v regiji, ki pravzaprav najbolj skrbi in zanima Evropsko unijo. Verjamem, da tukaj soglasja še ni in eh, nihče se še ni spustil v to razpravo. V tej regiji imamo samo vsaj dva subjekta, to sta dve pomembni državi in zaznava Evropske unije in ZDA tukaj nimata enotne politike. Govorim o Rusiji in Turčiji. Kar pa zadeva ostale pripombe, pravzaprav nimam kaj zapovedati. Seveda obstajajo tudi druge prednostne naloge, poleg obrambe, ampak sam sem moral se dotakniti predvsem obrambe. Zaprosili so me, da sprožim predvsem obrambo. Gre za politično ravnotežje in eh, političnega odločanja. Kaj so tvoje prednostne naloge in kako poiskati izzive? Mislim, da je možno, da oblikuješ učinkovito obrambno politiko, ne da bi pri tem ogrozil razvoja. In mislim, seveda, gospodarskih razvoj. razvoj. Hvala. Najlepša hvala kar zdeva peti člen, mislim, da bi moral ostati nespremenjen, ker vse je odvisno od eh, konkretne razlage. Po 11. septembru smo si ga razlagali eh, tako, kot bi bil napisan leta 1949. To nam je tudi omogočilo, da smo ga uveljavili v praksi. Tako da se sprašujem, zakaj ne bi nadaljevali z istim. Gospod Van Orden, postopkovno vprašanje. Pravzaprav želim razjasnitev, gospod predsedujoči. Profesor Silvestri, Govorili ste o celovitem pristopu. Kot da bi ta celovit pristop tudi pomenil, da bi bil proti temu, da bi se specializirali, ampak sam ne mislim tako. To nam mora biti popolnoma jasno. Ni novosti, ko govorimo o celovitem pristopu. To ni nova točka. Govorili smo o srci, govorili smo o mislih, pravzaprav noben vojak eh, ne misli, da boš zmagal samo na bojišču, samo z orožjem. Ko govorim o, o vojni, da je to podaljšana roka politike. Ampak eh, vojaki so tisti, ki vstopijo v areno in potem vstopijo v to areno tudi drugi, ki delujejo in rešijo zadeve. Uh, ampak težava je v tem, da Evropska unija želi početi oboje. Želi biti pomembna na civilnem področju, želi pa biti tudi vojaška sila. Mislim pa tudi, da Evropska unija in njena ambicija je tista, ki pravzaprav onemogoča drugim, da bi uspeli v Afganistanu. Zakaj? Zato, ker tega ne podpirajo tako, kot bi to morali. Ne smemo si predstavljati in reči, da ta celovit pristop pomeni to, da moraš imeti imeti vse, da moraš imeti vse v isti škatli, ampak moraš se ustrezno usklevati, upoštevati moraš še civilne zmogljivosti, vojaške zmogljivosti in druge zmogljivosti. Ampak eh, to ne pomeni, da si proti specializaciji ali vlog. Hvala, gospod Hamilton. Okay, that, so... Strinjam se s tem, tako da ste pravzaprav že sami odgovorili. Dobro ste razširili to temo. Potem pa. Sprememba jedrske doktrine mislim, da ne obstaja nobena prizadevanja v tej smeri. Če si pogledate nedavne izjave, boste videli, da se vsi ukvarjajo s tem, kako uporabiti čim boljšo preprečevalno strategijo. Preprečevanje in odvračanje nista takšen problem za ZDA, gre bolj za problem evropskih zaveznikov. Pri američanih je to imelo pomembno vlogo, predvsem zato, ker so evropejci želeli, da se izvaja preprečevalna politika, ker so s tem želeli zaščititi svojo soseščino. Če si pogledate že problem z jedrskimi raketami, ni problem te administracije, da bi usilila to vrstno orožje evropejcem. Če bi obstajalo skupno evropsko stališče, da to vrstno orožje ni potrebno, bi jih verjetno zide omaknile kaj pa je z Rusijo, ki ima prav tako na tisoče teh jedrskih konic nameščenih. Mislim pa, da ni evropsko stališče poenoteno glede vloge takšnih raket. V Evropi ni soglasja glede tega, ali potrebujemo takšno orožje ali ne. Zato bodo jedrske konice še naprej ostale. O tem bodo govorili verjetno tudi na vrhu. Potem peti člen, vprašanje čemu je namenjeno, verjetno temu, da so evropejci bolj pomirjeni. Po drugi svetovni vojni so večinoma vojske po svetu bile usmerjene druga proti drugi. Velika tragedija tega zavezništva je, da so pravzaprav te vojske skupno delovale. Nemška in francoska vojska sicer nista bili v nobenem sporu, kar je velik dosežek. Tudi Grčija in Cipr sta sicer imela med seboj spore, pa ni prišlo do kakšne večje eskalacije, enako velja tudi za Turčijo. Šlo je samo zato, da smo združili svoje zmagljiv zmogljivosti in na to se prevečkrat pozablja. Retorično vprašanje za evropske prijatelje bi torej bilo, ali res verjamete, da so solidarnostne povezave znotraj Evropske unije dovolj? Bi še vedno bili tako prepričani v vašo skupno varnost, če NATO ne bi bilo? To je dobro deba, eh, vprašanje za razpravo in jasno kaže na to, da NATO še vedno igra pomembno vlogo, čeprav se Evropska unija razvija tudi na teh področjih. Nisem sicer razumel vaše pripombe v zvezi s tem, da bi peti člen razširili po 11. septembru. New York in Washington sta del NATO-vega območja. Tako da ni bilo nobene potrebe potem, da se ta člen razširi, šlo je zgolj za zgodovinsko dejstvo. Kolikor vem, trenutno poteka razprava tudi o strateškem konceptu, ali bi morali razširiti koncept petega člena. Se pa strinjam, da je to morda korak predaleč. Kar se po mojem mnenju trenutno dogaja, pa je, da se bolj osredotočamo na četrti člen Severoatlantske pogodbe. Če si preberete poročilo modrecev, boste videli, da oni podarjajo potrebo potem, da NATO vzpostavi boljša partnerstva, kar pomeni, da mora NATO biti zmožen sodelovati z drugimi, igrati skupaj z drugimi. Tega ne zna dovolj dobro početi. V prihodnosti se bomo morali bolj osredotočiti na to, kar pomeni, da bomo vsi morali partnerstva imati resno. Posvetovanja in različni mehanizmi, ki jih imamo na voljo, bodo morali ja, služiti prav temu namenu. Partnerstvo za mir je omenjeno pravzaprav v četrtem členu. Če koga to zanima, predlagam, da si pogleda četrti člen. Na vrhu v Lizboni bo to vprašanje postajalo veliko bolj aktualno. Se pa strinjam s tem, da je NATO danes nezadosten, glede na to, s kakšnimi varnostnimi grožnjami se soočamo. Še vedno igra pomembno vlogo, vendar ni dovolj, zato ker nima na voljo določenih orodij, ki bi jih potreboval. Zato smo v tem kontekstu skupaj s kolegi predstavili drugačne zamisli. Namesto, da bi razširili peti člen, bi bilo bolje, da se umaknemo korak nazaj in razmislimo o družbenih varnostnih vprašanjih. Mislim, da bi potem verjetno prišli do drugačnega zaključka. Čezatlantski odnos nam omogoča prav ta četrti člen, kjer se omenja tudi oborožen napad. Sam sem govoril o drugih zadevah, ki niso nujno povezane z oboroženim napadom, pa so vseeno bolj stvarne, naprimer, ko gre za napad na državo. Zato ne vem, zakaj ne bi dopolnili tega, kar je Evropska unija storila nedavno. Naprimer, če pride do naravne nesreče, če pride do nesreče, ki jo je povzročil človek, zakaj si ne bi priskočili na pomoč? Zakaj ne bi tudi tu izkazali čezatlantske solidarnosti, da bi imeli neko čezatlantsko solidarnostno zavezo, ki bi dopolnjevala peti člen in NATO oborožen napad, kot je definiran v tem členu. Gre za civilno solidarnost. Gre za nekaj, kar bi lahko uporabili v tem trenutku tudi v Mehiškem zalivu. To so vprašanja, s katerimi smo se ukvarjali tudi pri orkanu Katrina. Takrat so po svetu menili, da pomoči ne potrebujemo, pa smo jo potrebovali in želeli bi si, da bi bili deležni take solidarnosti. Verjetno bi tudi evropejci želeli, da ZDA priskočijo na pomoč, če bi, upam, da ne, Evropo prizadela kakšna taka katastrofa. Zato je treba razmišljati izven okvirov. Razmisliti je treba o odnosu med Evropsko unijo in ZDA, tudi ko gre za področje civilne, družbene varnosti. Ali so družbe res tako odporne? Mislim, da tu manjka nek delček v varnostni strukturi, ki ni bil dovolj dobro razvit. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo veleposlanici Marinaki, potem pa še profesorici Arbatovi, ki bosta predstavili nekaj v zvezi z reformo Ovseja in tudi povedali par besed o predlogu Medvedeva. Seznam govornikov pa bom potem nadaljeval s gospodom Butikoferjem in gospodom Landsbergisem. Gospe vsake ima na voljo 10 minut. Hmm. Hvala lepa, se bom potrudila, gospod predsedujoči. Veliko veselje in čast mi je in tudi moje državi, da lahko sodelujem na javni predstavitvi Evropskega parlamenta. Obravnavate pomembno temo, ki smo jo obravnavali tudi zadnje leto. Gre za novo euroatlantsko varnostno strukturo. Bom skušala predstaviti tudi perspektivo OVSE-ja. Predstavila vam bom tiste glavne izkušnje, do katerih smo prišli, ko smo sprožili proces iz Krfa, ko je Grčija predsedovala Ovseju. Grčija je predsedovala leta 2009. To je bilo leto polno izzivov za evroatlantsko varnost. Zgodovinsko je potrjeno, da krize ponavadi služijo kot odskočna deska za izboljšave. Kriza v letu 2008, tudi oborožen konflikt v Gruziji, je pretresla naša dolgoletna prepričanja o sami varnostni strategiji. Leto 2009 je zaznamovalo tudi praznovanje 20-letnice paca Berlinskega zidu in konca druge svetovne vojne. Praznovali smo 50-letnico. Takrat smo začeli ponovno razmišljati o trenutnem stanju varnosti v Evropski uniji. Kriza iz leta 2008 je jasno pokazala, da je vizija enotne celine, ki temeli na skupnih vrednotah in nedeljivi varnosti, ki smo jo tako elokventno izražali v letu 1975 in v sklepnem aktu iz Helsinkov in v pariški listini, ni nekaj, kar bi ljudje v Evropi doživljali kot stvarnost. Še vedno nekateri niso izpeljali takšne vizije. December 2008 in december 2009 pa sta meseca, v katerih so vse države članice potrdile svojo zavezo, da bodo skupaj sodelovali za to, da se izpolni ta vizija, ki temelji na pravnem redu OVSEJA. Dovolite mi, da zelo nakratko citiram nekaj glavnih dokumentov OVSE-ja, ki predstavljajo tudi ključni zakonodajni svežen za varnost. Helsinški dekalog, ki vsebuje glavna načela, ki so povezana predvsem z meddržavno stabilnostjo. Celostni pristop do varnosti je prav tako utemeljen in varnost je, kot rečeno, nedeljena. To je zapišeno že v pariški listini iz leta 1990. Varnost ene države je tesno povezana z varnostjo ostalih držav. Evropska varnostna listina je bila sprejeta v Istanbulu leta 1999. Države članice so se zavezale k temu, da bodo zgradile med seboj odnose, ki temelijo na skupnem, celovitem, varnostnem partnerstvu, solidarnosti in preglednosti. Varnost vsake sodelujoče države je neločljivo povezana z varnostjo vseh ostalih. Predsedujoči opominja govornico, da govori bolj počasi. Lotili se bomo človeških, gospodarskih, vojaških dimenzij varnosti kot neke celote. Potem pa leto 94 kodeks ravnanja o vojaško-političnih vidikih varnosti. Tam se omenja tudi to, da sodelujoče države ne bodo okrepile svoje varnosti na račun varnosti drugih držav. 56 držav članic OVSE-ja žal ne izpolnjuje vseh teh obvez in zavez. V zadnjih 20 letih je bila večina teh obljub napačno tolmačena, kršenih ali pa selektivno izvajanih. Zato ne bi smelo biti presenečenje, da smo januarja 2009, ko smo kot Grčija prevzeli OVSE, skoraj vsako točko z evropske varnostne strategije izpodbijali. Medetnične napetosti, nerešeni mejni spori še vedno igrajo pomembno vlogo na jugu Balkana, v vzhodnji Evropi, na Južnem Kaukazu. Potem procesi tranzicije so se upočasnili ali ubrali nasprotno smer v regiji OVSE držav. Osnovna struktura Evropske unije za nadzor nad orožjem in gradnjo varnosti CFE režim je pravzaprav v nekem limbu že dve leti in pol. Ne smemo pozabiti, da je CFE pravzaprav temeljni kamelj evropske varnosti in to upravičeno. Gre za sistem, ki je omogočil uničenje več kot 56 tisoč kosov težke vojaške opreme od leta 1992. Pravzaprav smo odpravili možnost za večjo vojno na ozemlju Evropske unije, predvsem kopensko vojno. Napetosti in nezaupanje v širši evropski regiji spodkopavajo tudi prvotno solidarnost. Mi smo se ji želeli skupaj rešiti globalne grožnje v Afganistanu in drugot. Številne države članice OSEA, vzhodno in zahodno od Dunaja, morajo prevzeti svojo odgovornost. Leta 2008 je predsednik Medvedev zahteval varnostni dialog na evropski ravni, s katerim bi posodobili evropske varnostne mehanizme. Če Rusija upravičeno ali neupravičeno čuti, da z njo ne ravnamo kot eh, enakopravnim partnerjem, ki lahko v celoti sodeluje v evropskem varnostnem sistemu, bi morali to dojemati kot velik problem, ne samo za Rusijo, temveč za vse države članice OSEA. Rusija je povzela je pozvala z, k dialogu o varnostnih vprašanjih v Evropi. Temu se je pridružil tudi predsednik Francije Nicolas Sarkozy, ki je želel, da bi vse države OVSE-a vložile tako čas kot prizadevanja v to, da se opredelijo razlogi, ki so vodili do postopnega spodkopavanja zaupanja v euroatlantsko in euroazijsko območje. Grško predsedstvo OVSE-a smo od začetka vodili tako, da bi te izzive uporabili kot neko odskočno desko za nadaljne delovanje. Prepričani smo, da je odprt, iskren, bona fide dialog nekaj, kar nam je manjkalo, saj glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo in kakšni bodo prihodni izzivi. Od Helsinkov do Krfa. Prva izmenjava mnenje potekala decembra 2008 na kosilu ministrov na Helsinški ministerski konferenci. Takrat smo imeli več vprašanj kot odgovorov. Šest mesecev kasneje, po intenzivnih pogajanjih na Dunajih, je 56 ministrov ponovno sedlo za isto mizo junija leta 2009 na Krfu, kjer so se dogovorili o tem, da je treba skupaj preučiti izzive varnosti v Evropi in izzive evropske varnosti v duhu partnerstva in na osnovi pravnega reda OSEA potem od Krfa do Aten. Na Krfu smo opredelili skupne smernice. 56 predstavnikov je na Dunaju sedlo za isto mizo, pravilo formalna pogajanja in obravnavalo se tri dimenzije OVSE-a. Razvili so tudi skupno prepričanje glede tega, katere so prednostne grožnje širši evropski varnosti. Med temi srečanji je proces iz Krfa že dosegel prve rezultate vse, medsebojno spoštovanje, pripravljenost prisluhniti drug drugemu, boljše razumevanje in postopno ponovno spostavljanje duha partnerstva. Najbolj pomembno pri vsem pa je, da je ta proces vodil k sprejetju politične deklaracije iz Krfa v Atenah, tako da se je proces iz Krfa začel na pobudo predsedujočega, kasneje pa postal skupni otrok vseh 56 sodelujočih držav ta dosežek bi bil nepopoln, če ne bi vključeval tudi parlamentarnih skupščin držav OVSE-ja. Zato smo na ministerskem srečanju v Atenah decembra sprejeli odločitev, da povabimo tudi parlamentarne skupščine iz Euroazijskega in sredozemskega prostora, ki naj tudi priper, prispevajo k razpravam iz Krfa. Potem Almati, Kazahstan. Grčija se zahvaljuje Kazahstanu za predsedovanje OVSE-ja leta 2010. Hvala lepa, da ste razširili proces iz Krfa. Mislim, da je treba izboljšati zmogljivosti, predvsem na tistih področjih, kjer smo ugotovili pomankljivosti. To je trenutno na mizi in tudi bolj podrobno preučujemo. Predvsem pa je treba spostaviti dialog, si izmenjati zamisli. Na podlagi tega se poglabe tudi razumevanje, na preizkus se daje skupne zaveze pravzaprav je ta proces odvisen od samega sebe. Ne smemo pozabiti, da je v okviru hesniškega procesa pred 35 leti več kot 4600 predlogov bilo obravnavanih, preden je bil sklenjen hesniški sklepni akt oziroma sklepna listina. Preko tega procesa izmenjav mnen smo lahko sprožili hesniški proces, ki je na koncu privedel do združitve naše celine. Kako naprej? ponovno je treba spostaviti zaupanje, izravnati je treba razlike, razumeti, da so to skupni problemi, ampak to bo zahtevalo kar nekaj časa. Če želimo to doseči, bomo morali uložiti veliko več dela. Ni dovolj samo, da vzpostavimo dobre okoliščine za sodelovanje. Doseganje konkretnih rezultatov bo trajalo nekoliko dlje, kot smo sprva predvidevali. Ministri OVSE bodo v Almatiju na neformalnem ministerskem zasedanju 15. in 16. julija razpravljali tudi o tem, kako z političnega vidika dodatno okrepiti ta proces. Predvsem je treba povečati ambicije v Almatiju. Ob koncu leta naj bi v Astani organizirali tudi nov vrh. Prepričani smo, da vrhu Astani ne bi smel obeležiti konca tega, te poti. Smo šele koncu začetka procesa skrfa. Kot je predlagalo kazahstansko predsedstvo Ovseja, tudi mi menimo, da je treba ohraniti ta pozitiven krvski momentum, zagon, zato da se ohranijo strateški cilji, ki so povezani s celovito varnostno strukturo, ki bo izvajana v bolj strukturiranem kontekstu. Strateška vizija dobiva vse večjo podporo. Podpiramo tudi razvoj varnostne kulture od Kanade do Vladivostoka, kjer se nihče ne bo čutil ogroženega, kjer uporaba sile ni več možna. Gospe in gospodje, vprašanje, ki se pogosto pojavlja, je, ali naj ta širši dialog o varnosti v Evropi poteka v OVSE-ju. Mislimo, da ja, da bi moral poteka v OVSE-ju in ne v drugih forumih. Zakaj? Zato, ker organizacija OVSE združuje države, ki predstavljajo večji del severne polovle. Poleg tega je koncept OVSE-ja tesno povezan z sodelovanjem na področju varnosti. Tak pristop k varnosti ni samo zaščitni znak OVSE, temveč tudi najbolj napreden varnostni koncept na svetu. Priznavamo, da je koncept, koncept varnosti veliko več kot samo zagotavljanje ravnotežja med eh, vojaškimi silami predvideva tudi, da je treba razloge za krizo, naj si bo gospodarske, družbene ali okoljske, reševati s pomočjo ukrepov za graditev zaupanja med vsemi partnerji. Pravni red OSEJA temelji na neločljivi varnosti in sodelovanju In vse sodelujoče države so to potrdile, ko so decembra lani sprejele politično deklaracijo o karskem procesu. S tem so potrdile tudi, da je treba okrepiti sodelovanje, ga ponovno oživiti, prenoviti od Vankovra do Vladivostoka, kot je bilo to zapisano v politični deklaraciji. Zaključujem, gospod predsedujoči. Krski proces temelji na istih vrednotah kot Evropska unija. Varnost se, kot rečeno, začne z inherentno človeško človeškim dostojanstvom vsakega posameznika. Ni na ključje, da je Evropska država članica podala to pobudo, delijo pa jo vse članice Evropske unije. Naša partnerstva tudi odražajo temeljna načela, o katerih se ne pogajamo. To so naše temeljne vrednote, ki jih nihče ne sme postavljati pod vprašaj. Varnostnih izzivov v 21. stoletju je ogromno in Grčija je bila res vesela, da je imela to zgodovinsko priložnost, da je lahko prispevala k skupnim prizadevanjem in leta 2009 predsedovala vsi. Hvala. Dr. Arbatova, Dr. Arbatova je naslednja. Uh, Najlepša hvala za povabilo na to javno predstavitev. Hvala za to, da mi date možnost, da izrazim tudi ruski vidik, rusko stališče glede najpomembnejših tem v mednarodnih odnosih. Za me je zelo simbolično, da se to, ta predstavitev odvija 22. junija, kajti to me spominja in nas vse verjetno spominja na največjo narodno tragedijo v sodobni ruski zgodovini, kot tudi na junajš, junaštvo sovjetskega prebivalstva um, na vkljub totalitarni naravi stali, Stalinovega režima. V svoji predstavitvi se bom obrnila na tri vprašanja. Kot prvo, ali potrebujemo novo varnostno arhitekturo v Evropi? Drugo moje vprašanje, kakšna je ruska pobuda? kakšna je njena vsebina. In tretje vprašanje, to večno vprašanje v vsakršni razpravi, kaj bi bilo treba storiti. Nedavno sem sodelovala na mednarodni konferenci o odnosih med Evropsko unijo in Rusijo in eden od evropskih kolegov je dejal, zakaj bi sploh spreminjali obstoječi varnostni sistem, če lahko našo varnost zagotavljamo brez Rusije. Sej tega ne moremo storiti proti Rusiji, ampak lahko to storimo tudi brez Rusije. In sama pravzaprav ugovarjam to vrstne pripombe iz dveh razlogov. Zakaj? Prvič, evropska varnost se ne, mora, se ne more več omejevati le na meje Evropske unije in NATO grožnje so čezmejne in zelo dobro znane in Rusija je pomembna pri spopremanju se s temi eh, nevarnostmi. Glede na to, da je Rusija na istem kontinentu kot Evropska unija in NATO, ki sta imela zelo eh, močan gospodarski, tehnološki in vojaški potencial, če nekaj želite doseči brez Rusije, bo to Moskva vedno tolmačila, kot da nekaj dosegate napram Rusiji, proti Rusiji. In Rusija je bila pravzaprav um, potem, ko je razpadla Sovjetska zveza, še vedno ni našla pravega mesta v po bipolarnem uh, svetu oziroma Evropi. Uh, Običajno so se vse svetovne vojne končale s miro, mirovnimi konferencami, ki so ustanavljale nov svetovni red ali nova pravila ravnanja. To pa se po hladni vojni ni zgodilo. Dejstvo je, da je bil vzhod tisti, ki je razpadal in zato je na zahodu prišlo do domneve, da tam ni treba spremeniti prav ničesar prejšnji bilarni, bipolarni, binarni sistem je bil zelo primitiven, vendar pa je dosegal svoj cilj. Klob Hladna vojna se je končala pred 20 leti. Novi varnostni um, Izzivi so se pojavili, če pa pogledamo obstoječo varnostno strukturo, vidimo, da je ta še vedno sestavljena iz uh, majhnih fragmentov, imamo pa še nekaj dodatnih inovativnih elementov, ki pa vse skupaj ne uh, odgovarjajo na nove varnostne izzive. Po koncu bipolarnosti leti sta se pojavila dva konflikta, kosovska kriza leta 1999 in kaukaška kriza leta 2008. In to sta najpomembnejša dokaza za dejstvo, da nobena od obstoječih institucij, ki naj bi se odzivala na to vrstne konflikte, ni zmogla. najti rešitev za prvo bo po bipolarno krizo. OVSE in Združeni narodi so bili paralizirani, NATO pa je postal bolj del problema, kot pa del rešitve. Vse to ima izvor v hladni vojni, širitev uh, eh, NATO. Eh, ki je se širil proti vzhodu in je začel delovati tudi v tujini. Vse to je postalo pravzaprav del varnostnih problemov v odnosu Rusije z Zahodom. Kot je dejal eden od nemških kolegov, je NATO sedaj bipolarna ideja v po bipolarnem varnostnem okolju. In edina ustanova, ki je dvakrat nase vzela težko vlogo posrednika med Rusijo in ZDA ter uh, NATO, uh, Evropska unija, ki pravzaprav strikto sensu ni varnostna organizacija. Če se sedaj uh, posvetim nekoliko medvedevi pobudi, šok kavkaške krize in tudi nevarnost, da bi se ta uh, pojavila nekje drugje, v drugih državah um, CIS, torej skupnosti neodvisnih držav, so bili spodbuda, zakaj je predsednik Medvedev predlagal novo varnostno arhitekturo. Na to so se številni analitiki in um, drugi odzvali. Eh, z besedami, da gre za Gorbačovovo, ide, Gorbačovovo idejo nove skupne evropske hiše, drugi pa so rekli, da je bil razlog oziroma vzrok za to pobudo to, da bi um, zadala oziroma povzročila razkol med Evropsko unijo in ZDA. Vendar pa mislim, da bi bilo treba videti to pobudo kot sporočilo, da ta varnostni sistem ne deluje, kot bi moral, da je zastarel in da je ta sistem treba globoko preoblikovati in osvežiti. Ta pobuda se je potem leto in pol kasneje preoblikovala v osnutek Evropske varnostne pogodbe. Seveda vsi poznate vsebino te pogodbe in tukaj ne bom ponavljala, kaj ti čas nas priganja. rada pa bi kljub vsemu izločila nekaj točk. Ta pogodba naj bi bila pravno zavezojoča. Namenjena je vsem partnerjem v Euroatlantski regiji od Vancouvra do Vladivostoka. Um, vsebuje pod, uh, določbe o kolektivni varnosti, ki so podobne uh, členom iz uh, eh, Severoatlantske pogodbe in um, nekateri so pravili, da ta osnutek ni pravno zavezojoč, ker um, mu manjkajo opredelitve in ker ni povezan z mehanizmi izvrševanja, izvajanja. Ta dokument je pravzaprav tudi v veliki meri namenjen trdni varnosti, medtem ko so varnost, nevarnosti za evropsko varnost bolj mehke. Prav tako naj bi s takim dokumentom razklali strnjene vrste evropejcev in američanov. Vendar pa ne glede na to, kakšne so pravni vidiki tega osnutka, ta osnutek odraža dva pomembna vidika realnosti kot prvo trdna realnost, trdna varnost je še vedno pomembna za Rusijo. In če ne bo prišlo do radikalnih sprememb v odnosih med NATO in Rusijo, bo to še vedno pomemben vir varnostnih konfliktov v Evropi. Kot drugo, Rusija povdarja pravno zavezujočo naravo te pogodbe, eh, prav zaradi tega, ker ima slabe izkušnje z čisto političnimi dogovori, kot so bila zagotovila zahodnih voditeljev, da se NATO ne bo širil v povezavi z ponovno zrožitvijo Nemčije. Poleg tega si je težko predstavljati, da bi katerakoli država članica Evropske unije ali NATO Egipta obrnila za pomoč na Rusijo. Lahko pa si lažje predstavljamo nekatere posovjetske države, ki zaprošajo za pomoč ZDA ali pa um, NATO. Če torej temu osnutku ne nasprotujemo nas, nasploh, potem bi ga lahko dejansko izkoristili za širok varnostni dialog, ki naj bi tako spreoblikoval tako politike kot domneve na strani NATO in Rusije. Kar zadeva eh, obtožb, da skuša eh, Rusija eh, razkropiti vrste ZDA in Evropske unije, mislim, da se tukaj treba zavedati, da določene nevarnosti, določene nestrinjanja že obstajajo. Obamova administracija je pokazala, kakšne so te temeljne razlike, kaj ti ni več mogoče, da bi se krivda prelagala na Bušovo administracijo. Kaj bi bilo treba storiti? To je moja zadnja točka predstavitve veste, da Rusija in Zahod se strinjata, da ne, ni pametno ustvarjati novih institucij in da ni pametno uničevati že obstoječih. Kako bi torej morali prenoviti obstoječ varnostni sistem? Po mojem mnenju bi bila optimalna rešitev ta, ki jo lahko najdemo v prerasporeditvi starih funkcij in vlog med obstoječimi strukturami podlaga za gospodarsko varnost v Evropi bi morala biti sodelovanje med Evropsko unijo, Rusijo, Ukrajino, drugimi državami neodvisnih držav in Turčijo. Cilj bi moral biti vzpostavitev skupnega sistema energetske varnosti, ki bo povezan eh, z partnerstvom med Evropsko unijo in Rusijo z vidika energetske varnosti. Varnost v Evropi um, še predvsem, ko govorimo o zatiranju ekstremizma, se lahko zagotovi s pomočjo povezave med Evropsko unijo in Rusijo in drugimi neodvisnimi državami. Poleg tega bi bilo pametno promovirati integracijo sistemov zračne obrambe. Povezava med EU in CIS bi moralo biti središče nove vseevropske skupnosti za boj proti organiziranemu kriminalu zina, zunanja varnost Evrope, ko govorimo o boju proti širjenju um, orožja za množične uničevanje, mednarodni terorizem in piratstvo. Ta zunanja varnost bi morala biti um, zagotavljena s pomočjo sodelovanja med NATO in Rusijo, sodelovanjem um, drugih držav iz Srednje Azije, kot so tudi Afganistan, Iran in verjetno tudi Pakistan. Uh, Ko pa govorimo o drugih uh, humanitarnih vidikih varnostih, bi bilo treba sem vključiti še druge akterje, med njimi tudi OVSE, Svet Evrope in Evropsko unijo. Po spremu Lizbonske um, pogodbe je Evropska unija postala ključni akter v evropski varnosti. Evropska varnost bo postala vse bolj evropska stvar, če temu tako rečemo. Prihodna vloga Evropske unije v mednarodnih odnosih bo odvisna od zmožnosti Evropske unije, da se spoprije, spoprime z izzivi za evropsko integracijo in z zmožnostjo, da izgradi nova načela in norme za sodelovanje s partnerji izven svojih struktur, predvsem z Rusijo, ki je Evropska največja in najbližja soseda kar zadeva NATO, njegova misija bi morala sedaj postati drugačna, bi, moral bi se bolj osredotočati na zunanjo varnost. In to bi lahko postali novi temeli za pobipolarni atlantski svet. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Butikofer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če takoj začnem pri dr. Arbatovi, pravi, da če rečemo brez Rusije, da to pomeni proti Rusiji, zoper Rusijo. Ne vem, ali nam bo to vrstna binarna logika kaj pomagala. Nihče od nas ne pravi brez Rusije. Z Rusijo pa tudi ne pomeni po ruskem konceptu. In zelo sem vam hvaležen, profesorica, Arbatova, da ste tako jasno povedali, da je bistvo te inicijative domnevanje, da je NATO pravzaprav problem. Mislim, da nam to pomaga pri nadaljni razpravi. Imam pa še vprašanje za profesora Silvestrija. Če sem vas pravilno razumel, ste rekli, da je naloga NATO, da organizira kolektivno obrambo v tem, če resno vzamemo, če strogo vzamemo, da je ta vloga vse bolj pod vprašajem zaradi strategije koalicije voljnih, eh, kajti ta strategija to vlogo spodkopava. Če sem vas torej pravilno razumev, da je to vaša analiza, potem se sprašujem, kje menite, da oziroma ali mislite, da je naloga kolektivne varnosti odvečna oziroma kdo naj bi jo potem sploh uh, zagotavljal. In potem še vprašanje za gospoda Hamiltona. Vesel sem, kako ste uh, imenovali Evropsko unijo kot eno od treh stebrov. In dejansko je tako, da so si ti stebri včasih na poti. Imam tri vprašanja na to temo. Prvič, morda nisem tega dobro slišal, ampak ali Evropska unija kot eno od teh evropskih stebrov igra tudi vlogo na področju trde varnosti. Torej, s praktičnimi besedami, ali igramo kakšno vlogo pri Atalanti oziroma za Atalanto, ali je to le neke vrste izjema, nekaj, kar se sploh ne bi smelo zgoditi pravzaprav, ali pa obstaja za vsem tem tudi neka logika, ki bi jo lahko opisali. Drugo vprašanje. Kot je prej rekel Van Oyten, obstaja neka vrsta razdeljevanje nalog med različnimi uh, institucijami, vendar pa je treba tudi na nek način integrirati vse te različne prispevke. Kdo vse to usklajuje in kako? Kot uh, je gospa Medlin Albright in njena skupina predložila, obstaja tukaj neka tendenca k temu, da bi postal NATO vse bolj podvržen EU vplivov in ali ne prihaja pri tem do neke vrste nesmiselnega podvajanja in ali je razlog za to, da se ne sprejmejo te razdelitve nalog ali pa je razlog za to, da hoče NATO biti pristojen za vse. In zadnje vprašanje, kar se zadeva varnostno politično vlogo Evropske unije, sem iz Vašingtona prejel različne signale. Podpredsednik Biden je izjavil za Herald Tribune, da Evropska unija sploh ne prispeva k prihodni varnosti. Uh, sedaj pa ste v vašem prispevku to opisali drugače. Ali so stališča v Washingtonu potem raznolika, ali ljudje še ne vedo, kaj bi želeli. Tudi gospa Hillary Clinton je v Parizu bolj zastopala stališče Bidenu, ali pa je treba pač tukaj mnenja samo, oziroma poročila nekoliko bolj um, razločevati. Hvala lepa, gospod Landsbergis. Thank you, Mr. Sherman. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Moje vprašanje je namenjeno predvsem eh, gospodoma Silvestriju in Hamiltonu. Iz prejšnjega življenja se spomnim, da je predsednik eh, Jelcin leta 1993 zastopal za misel vse evropske varnostne pogodbe, ki naj bi nadomestila NATO, ki naj bi takrat bil zastarel kot je bil tudi zastarel Varšavski pakt. Samo konsolidacija evropskih držav med skupnostjo in Rusijo in znotraj Rusije same je pomenila, da je to neke vrste koncept nič brez Rusije. To je bil neke vrste mehki veto za NATO. Evropa naj bi bila ločena od eh, čezatlantskih zaveznikov. Sveda pa evropejci nismo tako naivni in ev... vendar pa smo na ta način, ko so se stvari odvijale, vseeno lahko rešili Balkan, ampak koncept nič brez Rusije je sedaj vse bolj prisoten, tudi danes. Danes poslušamo, da če se karkoli stori brez Rusije, da se to vedno tolmači v Moskvi, kot da se stvari počnejo proti Rusiji. Gruzija, Gruzije ne bi bilo mogoče okupirati brez Rusije, tudi Karabaha in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 na Kaukazu. Ali je to nekaj, kar je dejansko novo in ali je to res nekaj novega ali pa je to le replika stare umetnine. Če obstajajo neče, neke bistvene razlike od starega koncepta, kakšne so, v, či, v čem se kažejo? Hvala, sedaj pa imam dve, dva zaprosila za besedo, gospe Lüzing in gospe Gömeš. Prosim, vaju da pozabite na ti vprašanji in dovolite, da dam besedo sedaj govorcem, da odgovorijo na, nasled, na to zastavljeno vprašanje, kajti čaka nas naslednja zelo pomembna točka na dnevnem redu in vidim, da tudi gospod Brok že prihaja v dvorano, ki bo to novo točko na dnevnem redu tudi predstavil. Tako da vas resnično prosim za razumevanje. Sedaj pa prosim paneliste, da se odzovejo na vprašanja, potem pa bomo zaključili s to točko na dnevnem redu in prišli na novo. Gospod Silvestri, potem pa gospod Hamilton. Okay. Okay. In... A lahko potem vprašanje zastavite v 30 sekundah, gospa Gumeš in gospa Lezing? Če želite, vam damo 30 sekund, če boste torej lahko spregovorili v okviru te časovne omejitve, potem vam dam še besedo. Prav. Gospa Gomeš, 30 minut torej. Se strinjate, gospa Marinaki, z gospodom Hamiltonom, da na mesto Evropske misije v Gruziji, da bi lahko to nalogo upravil OVSE, kajti to, kar je rekla profesorica Arbatova, pra, kaže na to, da uh, se s tem ne strinja, pravi, da je bil OVSE paraliziran. In potem vprašanje za gospod Arbatovo. Ali mislite, da ta nepripravljenost Evropske unije za novo varnostno strukturo v dogovoru z Rusijo, ali ta izhaja iz nekega suma, ali je Rusija dejansko demokratska sila, ali ima neke vrste avtomobilnosti, avtokratski in zatiralni način, kako se odziva na situacijo v Čečeni, na Kaukazu, kako obravnava zagovornike človekov pravic znotraj Rusije same. Hvala lepa, gospa Lezing. Vedno je bilo omenjeno skratka nič brez Rusije in zato bi vprašala, ali ni vendarle problematično, če v strategiji NATO 2020 piše, da imamo prijateljski odnos z Rusijo, da se ta zavrača, hkrati pa se povdarja, da se je treba obraniti pred možnostjo, da bi tukaj prišlo do sovražnega odnosa. Ali ni to torej neka napoved, ki se uresničuje sama po sebi? in ali je varnostni sistem tak, ki vedno zastopa in brani varnostne interese vseh udeležencev in, in ali so ti interesi vedno legitimni. Mislim, da glede na to, da tukaj ostajajo odprta vrata za vstop Gruzije in Ukrajine, za vstop v NATO, to pa vsekakor kaže neko jasno stališče NATO in uh, sedaj me dejansko zanima, kakšno so vaše mnenje na to. Hvala lepa, gospod Silvestri sedaj, potem pa gospod Hamilton, potem gospa Marinaki in gospa Arbato. Podo um, Butikofu bi odgovoril, da sem rekel, da NATO zagotavlja danes manj varnosti kot včasih. To še ne pomeni, da bodo kolektivno obrambo zagotavljale druge ustanove. Žal pa se institucija za kolektivno varnost šibi. To je dejstvo. Osnovna zahteva, ki jo imamo v Evropi, če menimo, da se pojavlja nova strategija, ki bi zagotavljala, če bi se pojavljala nova var, nevarnost, ki zahteva in kliče po kolektivni varnosti, bi pomenilo, da pod, bomo potrebovali ob svoji strani ZDA, ki bo pravzaprav popolnila našo nezadostno moč z vedika kolektivne obrambe. Problem je, da ne moremo biti prepričani, da nam bo ZDA stala ob strani, ko jo bomo potrebovali. In to danes ni tako gotovo, kot je bilo v preteklosti. Da nimo, recimo tako, mislim, da evropejci ne bodo uničili NATO. Edina država, ki to lahko stori, je ZDA. ZDA morda ne bodo uničile ampak, NATO, ampak zmanjšale njegovo vlogo, saj NATO ne bo več zmogel zagotavljati takšnih storitev in pomoči, kot jih zahtevajo ZDA. Zato mislim, da bi, bilo, da bi bil sedaj zadnji čas, da se odpre razprava ne o spremenjanju in o reformah NATO, temveč zato, da bi američani in evropejci bolje razumeli, mislim, da bi sedaj bolje um, evropejce zastopala EU glede na vprašanje, ki jih zastavlja ZDA, torej da bi se ti obe strani dogovorili, kaj bi sploh želeli dosegati v prihodnje, kakšni so njuni interesi kar zadeva vprašanja Jelcina iz leta 1993 in splošnih razprav in eh, tega, to bo verjetno odgovorila gospa Arbatova, ampak sam bi rekel, da tukaj obstaja problem za Rusijo. Kot prvo, Rusija težko razume, kaj hoče. Če sem prav razumel zadnji dokument o vojaški strategiji, ki so ga oblikovali Rusi, se zdi, da rusko ministrstvo za obrambo pravijo, da je glavna grožnja za Rusijo še vedno NATO. Prav tako razlikujajo med glavnimi grožnjami in tveganji, ki jih je treba obvladati. Ampak če je NATO še vedno največja grožnja za Rusijo, NATO in če to ni operativna grožnja, kajti ni tako predstavljena, potem to pomeni, da je težko izdelati skupni varnostni dokument. Mislim, da je to problem, ki ga bodo morali rešiti Rusi. Mislim, da se nam ni treba bati ruske dominacije Zahodne Evrope ali Evropske unije. Morda je bolj res prav obratno, da se Rusi bojijo, kulturne ali gospodarske dominacije oziroma prevlade nad Rusijo. Dejstvo pa je, da nimamo neke samoopredelitve Rusije glede to, kaj je njihova nacionalna varnost. In to po, vsekakor potrebujemo. Pravzaprav sem tudi jaz uh, bil deležen nekaterih vprašanj z vedika EU. Prvo glede trde varnosti, gospod Rutikov. Uh, ne vem, ali bi Balkanu rekli trdna va varnost, ampak Evropska unija je zagotovila neke vrste prehod. Evropska unija je bila glavna akterka, ki je postavila okvir, ZDA pa jo pri tem podpiral. Uradniki ZDA so bili pravzaprav dodeljeni misiji Evropske unije in so bili pod poveljstvom Evropske unije. In mislim, da je to vsekakor področje, kjer je eh, ZDA v veliki meri podpirala ukrepe Evropske unije. Ta razprava NATO, Evropska unija je seveda zavita v nek vrsto teologijo, ampak gre za isto vrsto držav, isto vrsto, isti nabor sil, ki sedijo pač v različnih institucijah v tem mestu in se med sabo ne pogovarjajo. Mislim, da je to glavni vidik problema, glav, srž problema. Ne gre za NATO proti Evropski uniji, temveč vprašanje je, kaj hočemo doseči skupaj in kaj moramo storiti skupaj, da bi se spoprijeli z varnostnimi uh, uh, izzivi in kakšne so naše zmogljivosti. Glavna razprava iz 90-ih let prejšnjega stoletja se je vrtela okoli pojma, da, je, da mora ena od teh dveh ustanov ukrepati prva v krizi, ali bo prvi NATO ali Evropska unija. V tem se je bil bol, boj. Danes mislim, da je ta razprava pravzaprav zastarela. zastarela uh, Razprava se je stekla v ureditev Berlin plus, kajti če namreč, če bo NATO kaj počel, bo pomagal Evropski uniji z vediki določenih sredstev. In potem se znov, znova vrnemo vprašanju o trdi varnosti. Tukaj bi lahko omenil še kogo, ampak Evropska unija nima vseh zmogljivosti, niti obveščevalnih zmogljivosti, da bi upravljali te misije. Zato torej potrebujejo američane. Torej, glavno vprašanje je vprašanje zmogljivosti. Potem vidite, da imamo isti nabor sil, zato se treba odločiti, ali naj bi to počel NATO ali pa na mesto NATO Evropska unija, pri čemer ima določen dostop do zmogljivosti oziroma sredstev NATO. Ali pa je najboljša opcija ta, da obe instituciji sodelujeta, se skupaj angažirata, kot sta se na, Alba, eh, na Balkanu, ali pa nobena od njiju in pri tem smo znova pri koaliciji vojnih, voljnih. Skratka, to so nacionalne države in odločiti se moramo, ali se želimo skupaj spoprijeti z varnostnimi izzivi in kakšne so poti, po kateri bomo to početi. Morda že sedaj lahko zagovarjamo obrnjeni Berlin plus, kajti NATO ne počne veliko eh, na civilnem področju, medtem ko EU tam počne. Torej, na tem področju. Um, potrebuje NATO sredstva Evropske unije in kakšni bodo postopki za zahtevanje te pomoči. To je tudi um, dostojno vprašanje. In potem vaše zadnje vprašanje je bilo različnost mnen v ZDA. Senatorka Clintona je marca zelo jasno povedala, da ta administracija se želi uh, sodelovanja z Evropsko unijo. Eh, pri civilnem odzivanju in ukrepanju hočejo izgraditi civilno jedro. Gospa, veleposlanik je bil v Bruslju veliko krat skuša najti povezave uh, z Evropsko unijo, skuša najti načine sodelovanja z Evropsko unijo, ampak veliko krat se Evropska unija na to ne odzove. Imamo spisek držav, ki so tvegane in tako vi kot mi teh spiskov pa ne izmenjujemo, čeprav verjetno razmišljamo o tem, kakšen je spisek na drugi strani. Zakaj teh spiskov ne izmenjujemo? Zakaj ne izmenjujemo osebja? Imamo znova civilni uh, korpus v ZDA in, in potem tudi uh, pobude gospe Eštonove, ki jih ZDA pravzaprav ni sprejela. Torej, vse to ne pomeni, da se ZDA na teh področjih ne trudi, ampak obstaja neka dvojnost, dvojnost mnen. To je veliko krat tudi odraz dvojnosti mnen, o Evropski uniji na strani evropejcev samih, kajti včasih ne vemo, v katero smer pelje razprava. Dober primer tega je bila Lizbonska pogodba, v Vašingtonu ljudje menijo, da je vse skupaj sedaj le še slabše, da je sedaj slika še bolj zmedena po sprejetju Lizbonske pogodbe. Osem let ste nam govorili, da boste imeli eno telefonsko številko in da bo način sodelovanja sedaj preprost, sedaj pa je prišlo le še do večje zmede. Američani ne razumemo Evropske unije, nismo v njej, to je najpomembnejša organizacija na svetu, katere člani mi nismo vendar pa moramo to organizacijo kljub vsemu razumeti. In torej raznolikost mnen lahko pripišemo temu, da veliko krat ne razumemo, kako Brusel deluje. Hvala lepa. Sedaj pa veleposlanica Marinaki. Izvolite, potem pa še gospa Arbatova. Prosim, če ste lahko kratki. Seveda, bom poskušala biti čim krajša. Seveda, če gledamo nazaj, tudi tisti, ki so včasih zagovarjali določene stvari, sedaj to obžalujejo. Kar nekaj časa je bilo potrebnega, da se je mednarodna prisotnost na svetu zavedla, da sta dve prisotnosti boljši kot ena, kajti vedno je potreben še nekdo drug, ki bo pričal o tem, kar se odvaja in dogaja na terenu. In seveda je treba vedeti tudi, kakšno hudo, dol, globoko črno lukno smo postili za sabo, ko smo skušali pomagati pri izgradnji demokratičnih ustanov v Gruziji. To je bil glavni vidik delovanja OVSE in nihče ni mogel izpolniti te, te tako pomembne naloge. Skratka, iz tega smo vsi potegnili določene naloge, vsi si zelo prizadevamo, da bi kaj dosegli, ampak ko je nekaj mrtvo, ko je nečesa konec, je to veliko teže znova oživiti. In imeli smo resnično žalostne izkušnje, kajte ko smo prevzeli um, predsedovanje OVSE smo imeli truplo v mrtvašnici že šest mesecev, pa vendar le nismo obupali, vendar pa smo potem uh, se borili proti vsem uh, drugim tendencam in potem končno obupali. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Batro. Nekaj besed o NATO. Rada bi, popravi, rada bi popravila gospod gospoda Silvestra. Ruska vojaška doktrina omenja, da širjenje NATO ni grožna, temveč nevarnost. In tu ne gre za politično širjenje, temveč za širjenje NATO-ve vojaške infrastrukture in približevanje te infrastrukture bliže ruskim mejam. Mislim, da ruski kritični um, pogled na NATO se ne bi nikoli zgodil, če bi NATO zaključil notranje domače reforme in če bi NATO zasedel oziroma našel svojo po bipolarno identiteto. Ne morete biti del, deloma vojaško zavezništvo, deloma pa nova varnostna ustanova. V Rusiji ne moreš biti malce noseč. Si noseč ali pa nisi kar zadeva dve, obe krizi. Sprožili so jo lokalni dogodki. V celoti pa lahko razumete, da je bil glavni razlog za to nestrinjanje eh, Rusije z NATO, potem zaskrbljenost natoizacije uh, evropske varnosti. In kavkaška kriza je pravzaprav izhajala iz nesoglasij med NATO in Rusijo. Bodimo iskreni. Kaj pa še odnosi med Rusijo in OVSE? Po hladni vojni se je Rusija navduševala nad OVSEM in nad njegovo vlogo, vendar pa je nažalost bil Zahod povsem nezainteresiran za preobrazbo OVSO. Mir se je takrat razdelil na dve ustanovi. NATO je postal pristojen za centralno in oddaljeno Evropo, OVSE pa za prostor skupnosti neodvisnih držav. OVSE bo še vedno ostal glavni mednarodni forum za široko politično razpravo v evroatlantski regiji. Vendar pa je bil OVSE sam tisti, ki je preusmeril svoje povdarke z tradicionalnih misij na prostor vzhodno od Dunaja in na humanitarna vprašanja. Torej, po mojem mnenju je zelo težko preobraziti ovse v pobipolarno ustanovo nove varnosti lahko bi ga reformirali, morda bi se to takrat zgodilo, ampak potem bi to postala nova ustanova. Kar zadeva odnose med Evropsko unijo in Rusijo, vsekakor obstaja mm, neko nezaupanje med Rusijo in Evropsko unijo. Zakaj? Po razpadu Sovjetske zveze so bila naša pričakovanja zelo visoka. Mislim, da na obeh straneh Evropska unija je menila, da bo Rusija postala cvetoča demokracija in to kar čez noč. Rusija je v veliki meri upala, da ji bo Evropska unija pomagala najti pravo mesto v po bipolarni Evropi. In ta pričakovanja se niso uresničila. In naj vas spomnil, da kljub temu sedaj omenjamo 90. leta kot eh, najbolj ugodno obdobje v odnosih med Rusijo in Evropsko unijo, je bila odločitev o širitvi NATO sprejeta prav v 90. v času Jelcinove Rusije. Torej, zakaj? NATO-va širitev je okrnila ugled Evropske unije. Razumeli smo, da na članstvo v NATO postaja potreben predpogoj za članstvo Evropske unije, ko je šlo za postkomunistično Evropo. Najprej si moral postati član NATO, šele potem te bo objela tudi in sprejela mece Evropska unija. Tako da tudi tukaj je NATO odigral zelo negativno vlogo. Vendar pa partnerstvo za modernizacijo lahko položi nove temelje za naše odnose, kajti v celoti lahko razumete, da je gospodarstvo neka modernizacija odvisna od politične modernizacije. Če želimo neposredne um, investicije iz tujine, moramo oblikovati takšno okolje, ki bo ugodno za tuje investitorje. To pomeni, da bo Rusija vsekakor postopoma demokratizirana. Hvala lepa. Sedaj pa bo zaključil gospod Lisek. Obljubim, da bom zelo kratek, vsekakor to bom. Uh, Najprej, če si pogledam gospoda Broka in gospoda Sarjo Šavolskega, vidim, da, se, da so že na trnih, da bi govorili o novi temi, vendar vam moram povedati, da nismo mi krivi, da imamo zamudo, kajti tudi mi smo že eh, morali počakati pol ure, tako da pravzaprav smo mi v svojih časovnih okvirih. Slišal sem, da so nekateri omenjali poročilo skupine Medlin Albright in da bo to poročilo rešilo vse probleme. Pripričan sem, da je to misija nemogoče. Mislim, da lahko vsi vemo, da bo to le začetek razprave. Mi, Evropski parlament, mora vsekakor nadaljevati s to razpravo. Moramo vključevati v to razpravo strokovnjake, seveda tudi člane nacionalnih parlamentov, poslance z nacionalnih parlamentov. In zato bi se rad na tej točki zahvalil vsem govornikom, vsem strokovnjakom, ki so danes sodelovali. Pripričan sem, da to ni zadnja naša razprava z vami. Najlepša hvala. So, uh, ja, res hvala vsem, ki ste govorili. Seveda prvi vrsti se zahvaljujem našim govornikom in sedaj smo pri zadnji točki na današnjem dnevnem redu in sicer gre za Evropsko službo za zunanje delovanje. And, uh, like that, uh, 21... Naj povem tole. 21. junija v ponedeljek je potekalo zasedanje v Madridu. Gospod Brok, gospod Verhofstadt, gospod Galtieri so sodelovali na sestanku, ki ga je organiziralo predsedstvo sveta, komisija in tudi visoka predstavnica. Pogovarjali so se o Evropski službi za zunanje delovanje. Prišlo je do splošnega političnega dogovora, kar zadeva Evropsko službo za zunanje delovanje, kar zadeva pravila in konkretno izvedbo. In sedaj prosim gospoda Broka, da na kratko predstavi sporozum, ki so ga takrat dosegli in potem bo temu sledila razprava. Torej, gospod Brok, najprej dam besedo vam. Najlepša hvala, prisrčna hvala, gospod predsedojoči, hvala kolegice in kolegi, da ste mi dali možnost, da lahko predstavim ta dogovor in podam poročilu. Sklenili smo sporazum lahko povem, da to ni zavezojoče, kar zadeva zakonodajni postopek. Seveda bomo sledili običajnemu postopku, temu bo sledila izjava. In vsi sodelujoči smo podali izjave, rekli smo, da sedaj mora to potrditi vsaka naša institucija. Sedaj bo sledil temu zakonodajni postopek in eh, naš odbor, odbor zunanje zadeve, je pristojni odbor za to problematiko znotraj Evropskega parlamenta. Kako bo potekal postopek v prihodnjih dneh, bomo dosegli sporazum s tem v zvezi. Zdi pa se mi popolnoma jasno, da kar zadeva formalni zakonodajni postopek, tukaj bomo sledili kadrovskim eh, predpisom, ampak mislim, da ne bomo uspešni, tega ne bomo mogli sprejeti do poletnih počitnic. Ne vem pa, kar zadeva moje poročilo, ali bomo tukaj sledili postopku posvetovanja, tudi tukaj se bomo morali sporazumeti v prihodnjih dneh. In verjetno je to povezano tudi z dogovorom med predsedniki političnih skupin. Sestali se bomo tudi predsedniki določenih parlamentarnih odborov potem tudi gospod Roberto Gualtieri, ki je bil ravno tako z menoj, on je predstavnik socialistov in on je ravno tako odigral pomembno vlogo pri tem sporazumu. Tudi on meni, eh, da smo prišli kar daleč na številnih področjih in zato bi bilo možno oziroma je izvedljivo, eh, da imamo določene zavezojoče sporazume in da lahko relativno hitro sklenemo ta postopek. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, ali bodo vsi sledili temu sporazumu ali pa bodo nekateri skušali poiskati nekakšen odmik od tega sporazuma. Zato bi vam predlagal, da bi jutri sam posredoval osnutek svojega poročila in eh, to bo osnutek eh, poročila, ki ga bom uskladil eh, z gospodom Ferhofštadom, tako da, dosegli, da bova dosegla sporazum. In potem bomo morali v naslednji fazi določiti, kaj je z nadaljevanjem tega postopka. Odbor za ustavne zadeve je rekel, da bo ta osnutek pripravil do ponedeljka, tako so me obvestili. Uh, Potem bodo politične skupine razpravljale o tej problematiki in um, mislim, da ob 18. uri bo seja in uh, takrat uh, se bomo dogovorili. Mi bomo verjetno sestankovali ob 21. uri in bomo videli, ali se lahko uskladimo o tej zadevi in um, morda bomo videli, ali bi lahko sestankovali tudi v torek, ali je to možno ali ne. Tukaj bomo dosegli sporazum s predsedniki ostalih odborov, ker pa zadeva plenarno zasedanje, ali bomo lahko to uskladili že v torek. Ne vem, odvisno je od okoliščin, odvisno je konteksta, bomo videli, ali obstaja politična volja za to ali ne. Ali lahko napredujemo ali ne. Verjamem, da je to najboljša pot in da je to izvedljivo. Zdaj vam bom podal tudi konkreten predlog. To je pravzaprav usklajeno z dogovorom, ki smo ga dosegli včeraj. Dosegli eh, smo sporazum, če pa se s tem ne strinjate, boste vnesli predloge sprememb. In eh, če bo prišlo do vsebinske spremembe, potem eh, boste rekli, da smo se vsi slabo pogajali. In tako bom stvari razumel sam, ampak mislim, da do tega ne bo prišlo, oziroma upam, da do tega ne bo prišlo. Upam, da bomo v prihodnjih dneh v naših eh, razpravah to razčistili in upam, da me boste podprli, da bom lahko dobil podporo. Lahko povem, da mi želimo zelo učinkovito Evropsko službo za zunanje delovanje. To je pravzaprav bil naš izum eh, v ustavni konvenciji. Mi smo upoštevali ta trojni vidik službe. Rekli smo, da želimo govoriti z enim glasom na svetovnem prizorišču, da želimo biti prisotni. Želimo poskrbeti tudi za to, da bomo imeli skupen pristop za naše državljane, da jim lahko učinkovito pomagamo. Istočasno pa smo se zavedali še ene stvari, namreč, da je visoka predstavnica tista, ki bo prevzela vodilno vlogo. Kar ne na zadnje je to delno medvladna pristojnost, delno pa je to pristojnost skupnosti in to moramo upoštevati. Upoštevati moramo vse možne izjeme, tudi kar zdeva skupno zunanjo in varnostno politiko. In ravno zato je visoka predstavnica dobila mandat In ona je tista, ki bo usklajevala zadeve, ona je tista, ki bo omogočila doslednost, ki bo zagotovila, da je ta služba učinkovita in ona je tista, ki vodi skupno zunanjo in varnostno politiko. Tako da izven tega mandata samo usklajuje zadeve in to je njena pristojnost. Potem pa smo rekli, da bomo poskrbeli za metodo skupnosti in eh, to smo zapisali tudi v pogodbi. Imamo tudi konkretno formulacijo, to smo opredelili in kar zdeva pomembne politike, kot je recimo razvojna politika, potem sosedska politika. Tukaj je visoka predstavnica tista, ki te politike koordinira. Službe so tiste, ki sodelujejo, v mislih imam seveda službe komisije na eni strani, potem so tudi tukaj zunanje službe in visoka predstavnica usklajuje zadeve, upošteva tudi konkretna mnenja pristojnih komisarjev, recimo komisarja za razvoj. Ker pa zadeva pristojnost eh, in odgovornost, upošteva se, kot sem že rekel, stališče razvojnega komisarja. Ker pa zadeva operativna sredstva, visoka predstavnica ima določena sredstva na voljo in to je predeljeno v tretjem razdelku. Tukaj upoštevamo tudi skupno zunanjo in varnostno politiko, konkretna proračunska sredstva in tudi to je v pristojnosti skupnosti. To je povezano tudi s pravico parlamenta, ki nadzira proračunski okvir in seveda potem podeli razrešnico. Potem pa je tukaj tudi določena razlika, ampak tega nismo uspeli, ker 27 držav članic temu nasprotuje. Da bi želeli, da bi ta služba bila znotraj komisije, ampak to ni bilo potrjeno. Kar zadeva administrativen proračun, imamo tukaj imenovan deseti razdelek, ampak to je samo administrativen vidik. In načeloma smo rekli, da bomo imeli več praktičnih razdelkov oziroma oddelkov. In eh, kolega Geter je veliko večji strokovnjak kot sem sam, lahko vam eh, on bolj natančno razdela ta postopek, skrbeti pa bomo morali tudi za to, da se tukaj v popolnosti spoštujejo pravila. To so pravila, ki veljajo tudi za delo komisije. V mislih imam proračun, proračunski nadzor in potem tudi dokončno razrešnico. Posledično pa to pomeni, da tukaj moramo upoštevati sklep sveta. Tudi ko govorimo o vojaških zadevah, tudi ko govorimo o vojaški službi, tudi tukaj so pravice razrešnice. In eh, tukaj ne velja več tako imenovani džentlmenski sporozum, kot je veljal prej za svet. Drugače povedano, kar zadeva pristojnost v skupnosti, ohranili smo svoje pozicije in na drugih področjih eh, smo nekoliko popustili. Tako da, če je to povezano tudi s politično odgovornostjo, in mislim, da sem zadnjič predstavil ta koncept, tukaj smo tudi zapisali, da imamo skupno zunanjo varnostno politiko, da je visoka predstavnica tista, ki že pred odločitvijo komisije v zvezi s strategijo pride k nam in nam predstavi to strategijo znotraj odbora AFET. To je tudi povezano z veleposlaništvi, potem eh, z določenimi postopki, kar eh, zadeva tajne dokumente. O tem ne bom govoril, ampak kar zadeva oba dokumenta. To je izjava visoke predstavnice in tudi stališče, ki smo ga oblikovali. Ona bo to predstavila na plenarnem zasedanju. To je dogovor, ki smo ga dosegli. Potem pa je tudi zapisnik sveta, tudi to se bo sprejelo in to se bo potem tudi objavilo v uradnem listu Evropske skupnosti. Tako da vse bo imelo splošno naravo. Svet je tisti, ki bo to objavil. Kar pomeni, da to ni samo zavezujoče, kar zadeva visoko predstavnico, ampak to zavezuje tudi svet kot institucijo. In mislim, da je to nujno, kar zadeva zavezujočo naravo in to je pravzaprav bistvenega pomena potem pa številne podrobnosti, kar zdeva proračun, proračunski nadzor, potem Evropski parlament, ki ima določeno vlogo. Mislim, da smo tukaj res lahko zadovoljni s tem dogovorom. Poskrbeli smo tudi za to. da kar zadeva kadrovsko strukturo imamo to, da imamo vsaj eno tretjino osebja, ki so nacionalni uradniki, ampak kar zdeva nacionalne uradnike, v nasprotju s tem, kar je sedaj prepovedano, sedaj z novo uredbo velja, da upoštevajo določene konkurenčne klauzule in da lahko postanejo stalni predstavniki oziroma uradniki. Drugače povedano, dajemo jim možnost dodatne karijere, če so seveda ustrezno strokovno usposobljeni in če je dovolj prostih mest. Seveda imajo možnost, da postanejo del Evropske službe za zunanje delovanje. Tako da niso enostransko vezani nacionalni državi in ta jih lahko odreši. Če pa veš, da po nekaj letih se moraš eh, vrniti, potem je vprašanje, kaj se eh, zgodi. In to mislim, da ravno tako moramo poštevati ta človeški vodik in možnost prehoda. To so morda podrobnosti, boste rekli, ampak to je bistveno. Potem pa vsaj 60 odstotkov, vsaj 60 odstotkov vseh zaposlenih bo takšnih, da so to stalni uradniki Evropske unije. Tukaj nismo razlikovali med svetom in komisijo ker po prehodnem obdobju bo ta evropska služba delovala in bo neposredno zaposlovala svoje uslužbence, kar pomeni, eh, da uslužbenci ne bodo več eh, iz okvira sveta ali komisije, ampak šlo bo za stalne evropske uradnike. In mislim, da bomo tako poskrbeli tudi za to, da bomo imeli vsaj eno tretjino, da smo poskrbeli eh, za to področje. Potem pa uh, napoteni uradniki strani eh, držav članic, to bo možno samo v zelo posebnih primerjih. Recimo tudi uniformirani eh, ljudje, vojaško osebe in tako dalje. To so ti nacionalni napoteni strokovnjaki, ki imajo eh, določene spretnosti in nacionalne države jih lahko napotijo. Ampak drugi varnostni ukrep je takšen da to ne bo pravzaprav ogrozilo ta skupnostni pristop službe, da ne bo prišlo do renacionalizacije na tem področju. Mislim, da smo tukaj napredovali na številnih področjih in eh, mislim, da smo mi zmagovalci kot odbor AFET. Poskrbeli smo za to, da smo okrepili nadzorne mehanizme, da imamo tudi številne možnosti nadzora, tudi kar zdaj v skupno zunanjo in varnostno politiko. Lahko povem, da smo uveljavili ta koncept in eh, imamo številne mehanizme sedaj na voljo z vidika nadzora, tudi kar zadeva zaupne dokumente. Imamo odbor petih ljudi, v preteklosti smo ga imeli, oni so lahko imeli dostop do teh zaupnih informacij, ampak sedaj smo v tem dokumentu predvideli druge možnosti, druge rešitve, želimo pravzaprav razširanje teh dokumentov in poskrbeli smo tudi za to, da predsednik parlamenta in predsednik našega odbora Eh, piše gospe Ashton, da reče, da pripravi določena poročila, da nam zagotovi določene informacije, recimo samo pripravi poročilo o Afganistanu in Martini ali Buzek lahko potem eh, pišeta. Gospe Ashton, poročevalec ta in ta želi informacije, želi dokumente v zvezi s to in to točko. In potem mislim, da tako razširjamo možnost našega odbora, da je lahko veliko bolj učinkovit in uspešen. To je mislim, da pomembno ker ne na zadnje sem bil dolga leta predsednik našega odbora, odbora za zunanje zadeve in vedno smo sanjali, da bi imeli to možnost. Gospa Gomeš tudi ve, kako smo se borili in eh, nikoli nam ni uspelo, pred ciljem nam ni uspelo. Ja, ampak sedaj smo to dobili, dobili smo ta mehanizem v roke in mislim, da je potem to zelo dobro in odločilnega pomena za naš odbor, tako bomo lahko bolje opravljali svoje delo. In tudi kar zdeva politično odgovornost, to je pravzaprav primerljivo, kar zdeva nacionalne odbore. Številne eh, pravice smo si že pridobili, ampak s pogodbo smo dobili še nove pristojnosti, recimo proračun. To bomo lahko zelo dobro izkoristili tudi naši kolegi iz proračunskega odbora. Nasplošno bodo stvari boljše tekle in sedaj imamo nove možnosti in to smo okrepili, to smo ustavili tudi v ta dokument. Visoka predstavnice oziroma pristojni komisarji. To je sedaj mešano vprašanje, ki je pristojnosti komisije, ampak to je tudi eh, naša pristojnost in tako se izboljša legitimnost sveta. Ne nazadnje imamo tukaj tudi možnost, da bolje opravljamo svoje delo in eh, tudi v našem odboru in tudi na plenarnem zasedanju lahko sprožimo določene točke, recimo jedrsko orožje. Sedaj to lahko naredimo in eh, ne morejo nam reči, recimo, visoka predstavnica je v Indiji. Ne obstajajo določeni predstavniki, tu je ta politična odgovornost in zato je možno vrstiti to točko na dnevni red. Ampak upoštevati moramo tudi ta časovni okvir. Ne na zadnje imamo sedaj več pristojnosti in lahko nas bodo zaposlovali tiste teme, ki mislimo, da so nujne. So je, če sedaj na kratko povzamem proračun, proračunske pristojnosti, nadzorni mehanizmi. To smo ujavili, to smo nadgradili, sedaj imamo zavezojoč dokument, potem kar zadeva politične zadeve, imamo možnost Evropskega parlamenta, ki je sedaj nadgrajena, imamo metodo skupnosti, to smo zagotovili. Pristojnosti so tam, kjer so bile. Ne moremo zagotoviti oziroma ni možen medvladni pristop, kar zadeva politike skupnosti. Komisarji so tisti, ki bodo prevzeli vodilno vlogo na tem področju, to ostaja. To mislim, da je podlaga, ki nam bo omogočila, da bomo imeli veliko boljšo Evropsko službo za zunanje delovanje. To je bila nekoč služba Solane, da so lahko prišli do teh politik, ki jih res vsi sedaj krvavo potrebujemo. Seveda, vsak eh, bi lahko izdelal boljši dokument, eh, ampak eh, to je pravzaprav kompromis, ki so ga dosegle tri institucije in pol, ker to je sedaj polovična institucija. Ampak sedaj mora parlament potrditi temu dokumentu, temu konceptu in lahko povem, da je to sedaj nekakšen kompromis, ki smo si ga prizadevali in potrdili in eh, veste, nekateri boste rekli, to ni dobro, to bi lahko popravili še tukaj ali eh, druge, da bomo rekli, da bi lahko popravili določeno stvar, ampak eh, premisliti moramo, ali bi s tem ogrozili celoten kompromis. Seveda določene stvari nismo uveljavili, to se vedno zgodi. Določene zadeve bomo še lahko razčistili, ampak lahko povem nasplošno, gre za kompromis in možnost vse ali nič, to ne obstaja, če se pogajamo v tako širokem okviru kot inštitucije in v končni fazi smo zagotovili ravnoteže. Lahko vam tudi povem, da kar zdaj v Evropski parlament eh, so zadeve veliko boljše, kot če tega dogovora ne bi imeli in to je odločenega pomena. Zdaj lahko bi bilo bolje, to bom že priznal, ampak eh, stvari so boljše, kot so bile nekoč in to je odločenega pomena. In eh, Jaruš Volski, mislim, da sem te slišal v zadnjih tednih oziroma mesecih eh, se je zauzemal za geografsko ravnoteže in tudi za enakost med spoloma. Ja, ampak očitno sem se zmotil. Ja, 5. maja je svet usvojil naš predlog, sedaj so ta predlog tudi nadgradili. V uvodnih izjavah eh, so to tudi omenili, eh, da pravzaprav tiste države, ki zaostajajo, da se jim eh, mora zagotoviti to prehodno obdobje leta 2013, da se to neravno teže odpravi, če se to takrat ne zgodi in bodo zagotovili dodatna sredstva, da se te pomankljivosti odpravijo. Morda to ni najbolj. Uh, jasno, ampak eh, vsebina je kompromis in eh, mislim, da je to bistveno. Tako da lahko smo kar zadovoljni. Najlepša hvala. Hvala. Obžalujem, da nisem eh, mlajši in da ne morem konkurirati in da se ne morem prijaviti za to mesto. Ampak en pridržek imam ko govorim o novi karjerni možnosti, o novi možnosti, da ima vsak možnost. Eh, in da Evropa ostane neokrnjena. Gospod Gualtieri, tudi vi ste sodelovali, sodelovali ste v včerajšnji razpravi, potem pa bom dal besedo koordinatorjem, gospod Salafranka, gospa Nejc in gospod Tenok potem gospod Sarjus Volski, gospod Janjez in gospa Lözing in gospa Lunaček, tudi vi ste koordinatorka. Ali lahko govorim kot koordinatorka, kar imamo tudi parlamentarni sestanek, kako se bo rada bi govorila čim prej? So mister Gualtieri. Gospod Gualtieri. Grazie. Ma io... Hvala lepa. bi se navezal kar na te zadnje pripombe kolega Broka. Gre za kompromis. Kompromis, ki je bil dosežen med pogajanji, v katerih so sodelovali različne institucije. Naj dodam, da smo ta kompromis dosegli med pogajanji, ki so temeljila na postopku posvetovanja. Uh, V okviru tega postopka je parlament lahko samo podal svoje mnenje. Zato moramo to upoštevati, ko ocenjujemo rezultat. Mislim, da je treba primerjati obe dve koloni oziroma obe, oba stolpca. Najprej prvotni predlog gospe Ashton in potem še rezultat včerajšnjih pogajanj. Šele potem boste lahko videli, da je parlament znal precej dobro uporabiti svojo vlogo posvetovalnega organa. Šlo je pravzaprav za delno soodločanje, zahvaljujoč čemu smo tudi spremenili stvari, tudi tiste, ki se mnogim niso zdele sploh spremenljive. Glede same metode dela, glede samega postopka, smo dosegli dober rezultat tudi ko gre za samo vsebino. Kaj ti zdi se mi, da smo se izognili dvojnemu tveganju, temu, da bi po eni strani imeli majhen oziroma majhno službo, ki tudi ne bi imela velikih ambicij, šlo naj bi za neko vertikalno strukturo, znotraj katere bi se potem podvajale funkcije te službe in komisije, skratka neka služba, ki ne bi bila zmožna ustrezno usklajevati zunanjega delovanja Evropske unije. Po drugi strani pa smo tvegali tudi to, da bi bila služba taka, da ne bi več uspela voditi zunanje politike, ker bi bila preveč oddaljena od komisije. Oblikovali smo torej ambiciozno službo, ki ima precejšnje pristojnosti, istočasno pa smo to službo tesno povezali s komisijo in z metodo skupnosti. Če si pogledate, kakšne spremembe smo unesli tudi glede načrtovanja finančnih instrumentov, glede odgovornosti, glede komisije in komisarjev, celo v upravljanje s krizami smo posegli, kar so nekateri najprej razumeli kot področje, kamor se ne smemo vmešavati. Če si skratka pogledate, kako je sestavljena služba v primerjavi z enotami znotraj komisije, ki se ukvarjajo s stabilnostjo in s kriznim upravljanjem, z izgradnjo miru. In če to primerjate z enotami v svetu, boste videli, da smo dosegli tisto, za kar si parlament prizadeva, za postopen razvoj metode skupnosti za vključevanje civilnega in vojaškega vidika za medvladno sodelovanje. Poleg tega je pomemben tudi proračunski del. Tu gre bolj za tehnične zadeve, vendar nam je uspelo omejiti težave, ki izhajajo iz tega, da je ta služba pravzaprav postavljena izven institucije, izven komisije. Predvideli smo razne mehanizme, vse od posvetovanja s komisarjev za proračun, ko se oblikuje osnutek upravnega proračuna, potem smo jasno ločili med upravnimi izdatki in operativnimi izdatki, potem postopek razrešnice, uvedli smo tudi varovalke glede revizije, ki jo opravlja računsko sodišče in ki jo opravlja tudi OLAF. Vzpostavili smo torej mehanizme, ki nam zagotavljajo določena jamstva in varovalke. Potem je tu še vprašanje osebja. Tu smo okrepili tisti del, ki se nanaša na geografsko ravnoteže in na enakopravnost med spoloma. V prvotnem predlogu tega ni bilo omenjeno, je pa res, da smo dosegli zelo veliko tudi na tem področju. Dosegli smo rezultat, ki ga je parlament želel. Parlament je tudi dobil vse tisto, za kar si je prizadeval. Dosegli smo maksimalno, kar je bilo mogoče. Pomembni so tudi drugi vidiki, ki jih je izpostavljal že kolega Brok, ko gre za zaposlene v tej službi. Če si pogledate deset točk, ki so tam objavljene, prva in deseta se mi zdita bistvenega pomena. Deseta točka bi, po mojem mnenju, lahko privedla tudi do nekega medinstitucionalnega organa, ki bi se ukvarjal s proračunom za skupno zonanje in varnostno politiko. S tem bomo lahko okrepili tudi preglednost in učinkovito zonanje politike ter nadzorno ulogo parlamenta. Toliko glede metode in vsebine. Še glede časovnice. Pogajanja pri tako zapletenih temah morajo ocenjevati predvsem zadevni odbori, naš odbor v prvi vrsti ter tudi politične skupine. Potem pa se bomo pogovorili o tem, ali naj dosežen rezultat kot parlament podpremo, ali naj podpremo tudi prizadevanja za to, da se že na plenarnem zasedanju julija podpre poročilo Brok Verhofstadt. Pomembno je tudi, da naš odbor skupaj z ostalimi, ki jih ta tema zanima, ne prejudicirajo možnosti, da se ta odločitev sprejme že julija. Da se torej glasuje julija o tem poročilu. Kot je predlagal že kolega Brok, dobro bi bilo, če bi izpostavili tiste postopke, ki bi nam omogočili, da na plenarnem zasedanju julija podpremo to poročilo. Politične skupine in vsi zainteresirani odbori pa bodo dali tudi pozitivno soglasje k doseženemu sporazumu. Hvala. Eh, ah, ah, Hvala za besedo. Gospod predsedujoči, dve vrsti pripomb bi imel, kar zadeva vsebino današnje razprave in vsebino predloga, ki ga sedaj obravnavamo. Najprej bi se rad zahvalim našim pogajalcem za delo, ki so ga opravili. Mislim, da smo sedaj dobili zelo dober dokument in da ta dokument predstavlja pomemben korak naprej. V prvi vrsti je pomembna politična odgovornost visoke predstavnike, predstavnice vizavi parlamenta. To je bistvenega pomena. Ampak določene stvari moramo še razjasniti. In eh, tukaj se navezujem na dva častljiva poročevalca. Namreč dokument, o katerem ste se sedaj pogajali, ki predstavlja podlago za nadaljne delovanje, sprašujem se, ali lahko vlagamo predloge sprememb ali ne, ker če ne, potem zgolj zgubljamo čas. Zdi se mi, da bi bilo zelo dobro, da bi ugotovili, da ne bi določeni postopki potekali usporedno. Najprej ne bi dosegli političen sporazum, upoštevali bi postopek, ki predvideva, da je parlament vključen v ta postopek kot so, so zakonodajalec. Ker zdaj je pa političen sporazum, spremembe kadrovskih predpisov in spremembe finančne uredbe so nedvomno takšne, da bomo morali upoštevati političen sporozum, ki se bo v mestnem času dosego. Tako da želel sem izpostaviti predvsem ta vidik, gospod predsedojoči, da je pomembno, da se političen dogovor in sporozum doseže. To je bistven del pogajalskega procesa. Če, kot je že rekel gospod Brok, se določene spremembe uvedejo, ki pa niso vsebinsko pomembne. In že sedaj preberam dokument, imam kar nekaj pripomp pred plenarnim zasedanjem. Mislim, da bi lahko eh, ta dokument eh, dopolnili, ko govorimo o bličnem sporazumu z ostalimi inštitucijami. Recimo, prvi odstavek govori o nadzoru nad skupno varnostno in obramno politiko In eh, ne vem, o čem govorite, ko govorite o predsedstvu, o birojih. Mislim, da bi bilo dobro, da govorimo o razširjenih predsedstvih oziroma birojih. Potem četrti odstavek, posebna skupina, ki ima dostop eh, do zaupnih dokumentov sveta. Govori se o strukturi da bo ta struktura ostala nespremenjena. To beremo v prvem odstavku, potem pa druge beremo, da bo visoka predstavnica predlagala določene spremembe, kar zadeva strukturo. Mislim, gospod predstojoči, da Evropski parlament eh, mora sodelovati pri teh spremembah, ampak eh, te dikcije tukaj ni, to pogrešam. Visoka predstavnica eh, mora sprejeti zavezo. Mislim, da ona unilateralno ne sme spreminjati zadev. Potem peti odstavek. Tukaj se sklicujemo na šefe eh, delegacij, mislim, da je to zelo pomemben korak naprej. Oni naj bi prišli v naš eh, odbor. Govorim o tistih delegacijah, ki zastopajo države, ki so z vidika parlamenta strateškega pomena. To je bistveno in eh, dobro bi bilo, da to opredelimo. Ne na zadnje se morajo te pristojnosti spoštovati. Seveda, tisti, ki se ne prejudicirajo v tem dokumentu, ampak morda ne bi bilo uh, dobro, da se določene možnosti izključujejo, če recimo mi nismo zadovoljni z določenim, z določenim vodjo delegacije. Potem pa težnje parlamenta niso dovolj jasne. Ne vas ponovno spomnim na to, kar je bilo že povedano na plenarnem zasedanju. In sicer kar zadeva možnost, eh, da se poskrbi, da metoda skupnosti prevlada v končni fazi. Govorili eh, smo najprej o pristopu, kjer bi eh, diplomati nacionalnih držav bili prevladojoče, ampak zdaj je predlog, da 60 odstotkov uradnikov prihaja iz vrst institucij. Pa ponoma jasno je, da ima svet približno 200 uradnikov, komisija pa približno 20 tisoč obstaja določeno sivo območje. In eh, tukaj beremo, da države članice ohranijo vsaj eno tretjino predstavnikov, medtem ko imajo inštitucije vsaj 60 odstotkov predstavnikov. Kaj pa je z desetimi odstotki? Ne vem, kaj je to ali to omogoča določeno mero prožnosti, ali je ta rešitev tukaj zaradi prožnosti. Sprašujem se, ali bi lahko parlamentarni pogajalci razložili teh 10 odstotkov. Potem pa postopkovna zadeva. Visoka predstavnica na podlagi mandata, na podlagi pristojnosti, na podlagi izjave, ki jo bo predstavila plenarnem zasedanju. Sprašujem se, ali eh, bi to lahko ustrezno prilagodili, tako kot sem sam predlagal. Potem pa še en predlog, ki smo mu bili priča. In sicer predlog eh, resolucije, ki naj bi ga plenarno zasedanje obravnavalo meseca julija. To bi nam omogočilo, da bi lahko sprejeli ukrepe, eh, da bi eh, lahko stekli ustrezni zakonodajni postopek. Ampak želel bi si jasnejšo časovnico. Gospod Brok, rekli ste, da se boste pogovorili, da določeni odbori morajo doseči soglasje, ampak zanimalo bi me, kakšna je ta časovnica konkretno z vidika našega odbora, odbora za zunanje zadeve. Tako da mislil bi si, da pred tiskovno konferenco bodo naši kolegi si vzeli dovolj časa, da bi nas prej obvestili. Hvala, gospa Nec. Uh, eh, meneer de voorzitter, collega's. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej bi se rada zahvalila pogajalcem, gospodu Frhoštetu, Broku in Gualtjeriju. Vsem bi rada tudi čestitala za dosežen rezultat. To, kar ste dosegli, je po mojem mnenju celo preseglo pričakovanja. Presegli ste tisto, kar smo pričakovali na začetku pogajanj. Zdi se mi, da so bila stališča na samem začetku pogajanj zelo različna. Kar spomnimo se na to. Spomnite se, kako različna so bila stališča sveta in parlamenta, naprimer pri vprašanju proračuna, pri vprašanju nadzora, ki bi ga lahko vršil parlament nad vsemi vidiki proračuna. Poleg tega smo se pogovarjali tudi o oblikovanju in delovanju službe za zonanje delovanje in uloge, ki bi jo Evropski parlament lahko tu odigral. Še enkrat torej čestitke vsem trem pogajalcem. Številni pozitivni elementi so že bili izpostavljeni. 60 odstotkov osebja te službe bo prišlo iz Evropske unije, 60 odstotkov zaposlenih bodo predstavljali uradniki. Vodje delegacij bomo lahko neformalno zaslišali, preden bodo zasedli svoje mesto. Poleg tega smo dobili tudi večja jamstva za bolj strok nadzor nad misijami te službe. Pomembno je tudi to, da bo parlament vključen v imenovanje vodi misij za opazovanje volitev. To so vse pozitivni vidiki. Poleg tega je pomembno tudi to, da je izgradnja miru in upravljanje s krizami vključeno v to službo. Zdi se mi pomembno tudi in to je vidno tudi iz samega osnutka tega sporazuma, da bo služba za zunanje delovanje imela tudi oddelek, ki bo pomagal visoki predstavnici pri institucionalnih odnosih s parlamentom, tako kot je to predvideno tudi v pogodbi. Prav tako je zapisano, kdo bo nosil politično odgovornost, pomembni bodo tudi odnosi z nacionalnimi parlamenti. Tudi delegacije Evropske unije v tretjih državah bodo lahko komunicirale preko teh kanalov in tudi te delegacije bodo lahko ta oddelek zaprosile za pomoč. Tako da nasplošno gledano sem zelo zadovoljna z doseženim, enako velja tudi za našo politično skupino, kajti rezultat, ki smo ga dosegli, je boljši od naših izhodiščnih pričakovanj. Glede časovnega okvira. Moram reči, da se strinjamo. Če bi bilo možno, bi bilo dobro, če bi politične pomembne odločitve sprejeli julija na plenarnem zasedanju, če je to le mogoče. Odvisno je seveda vse od hitrosti, kdaj bomo prejeli besedila, kdaj bodo odbori v parlamentu opravili svoje delo, če to ne bo možno, bi morali imeti še drugo možnost, ki jo je spostavil tudi gospod Salafranka, če sem ga prav razumela. In sicer, da naj bi potrdili resolucijo, v kateri so zapisani vsi glavni elementi. Vsaj sama sem ga tako razumela. Tako da bi lahko hitreje delali tudi na celotnem svežnju. Idealno bi bilo, če bi lahko to potrdili julija. Res bomo morali pokazati veliko dobre volje, vendar mislim, da jo lahko najdemo. Še zadnja pripomba. Verjetno je bilo neizogibno, kolegice in kolegi, da je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe bil nekoliko spremenjen tudi institucionalni vidik. Kakšne bodo vloge evropskih institucij v službi za zunanje delovanje? Nastal je neke vrste vakum. Mislim, da bi morali storiti vse za to, da se ta vakum čim hitreje zapolni. Takšna situacija namreč ne služi nikomor. Zato podpiram ta sporazum v svojem imenu in tudi v imenu naše politične skupine. Hvala lepa. Moram vas obvestiti o tem, da je točka, ki naj bi bila na dnevnem redu za to točko, bila preložena na naslednje srečanje. Gospod Kupar bo drugič prišel na naše zasedanje in se mu tudi zahvaljujem za razumevanje. Želel sem namreč, da bi imeli na voljo dovolj časa za obravnavanje tako pomembne teme. Gospa Lunaček. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu skupine zelenih EFA bi tudi predna se lotim podrobnosti, izrekla zahvalo vsem trem pogajalcem. Dva od njih sta danes v dvorani. Hvala lepa za delo, ki ste ga upravljali v imenu parlamenta. Mislim, da so bile razprave precej zapletene. Tudi sama čutim podobno kot nekateri, ki so se danes že oglasili. Na začetku nismo pričakovali, da bomo dosegli to, kar smo dosegli. Smo pa upali, da nam bo to uspelo. Želeli smo si tega. Nekaj stvari nismo načrtovali, določenih stvari nismo predvideli. Tako da se naši politični skupini zdi, da smo dosegli ogromen napredek na številnih področjih, na področju preglednosti, dostopa do informacij. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano v zvezi s tem. Potem obe izjavi, za kateri je rekla, da bo Aštonova, da jih bo podala na plenarnem zasedanju in da boste potem ti izjavi objavljeni tudi v uradnem listu res ne bosta pravno v celoti zavezojoči, vendar če boste objavljeni v uradnem listu, boste ti dve izjavi imeli večjo težo. Za nas je bilo pomembno, se mi zdi tudi to, da se razvojni sektor in finančni instrumenti ohranijo v pristojnosti komisije. Številni, ki delajo na področju razvoja, vedo, da je pomembno, razvoj uvrstiti nekam drugam, ne ravno pod interese zunanje politike. Predlog Eštonove in predlog sveta nista vsebovala ničesar o človekovih pravicah. Vendar se mi zdi, da je pomembno, da imamo znotraj službe nek oddelek za človekove pravice. Tako oddelek moramo imeti tudi v vsaki posamezni delegaciji. Sama sem delala v okviru civilne družbe, preden sem postala politik kar nekaj časa. In organizacije civilne družbe, borci za človekove pravice, tudi tisti, ki želijo delati kot neodvisni novinarji, morajo vedeti, da v vsaki delegaciji Evropske unije obstaja nekdo, na katerega se lahko obrnajo, nekdo, ki jim bo prisluhnil, ki jim bo nudil podporo in jim pomagal pri uveljavljanju pravic. Druga pomembna stvar pa je povezana z osebjem. Treba je zagotoviti enakopravnost med moškimi in ženskami, tudi na področju zunanih odnosov in diplomacije nismo dosegli rezultatov glede ravnotežja med moškimi in ženskami. Morda obstaja kakšno zunanje ministerstvo, kjer je zaposlenih toliko moških kot žensk, samo sicer ne vem, ali res kakšno kanadsko pravite. No, To je samo eno ministrstvo in to ni dovolj. Vsaj, vsaj tretjina ministrstv mora to podpreti, recimo 50-50. Enakopravnost med spoloma mora biti zagotovljena, sedaj je zagotovljena in to je prav, enako velja za geografsko porazdelitev. Pravična porazdelitev mora biti med vse države članice, Napredek smo dosegli tudi pri novi strukturi oziroma primerni strukturi za misije skupne zunanje in obramne politike. Svet in komisija bosta odgovorna za to. Zeleni smo se sicer želeli, da bi upravljanje in obvladovanje kriz bilo postavljeno na bolj vidno mesto in imelo večjo vlogo, vendar Catherine Ashton pritiska v tej smeri. S tem bo Evropska unija postala veliko bolj vidna na svetovni ravni, zlasti če se bomo osredotočili na preprečevanje kriz, na izgradnjo miru, na obvladovanje kriz. To je treba ne samo omenjati v govorih, ampak izvajati tudi na terenu. To je vse zelo pozitivno, seveda pa bi si želeli imeti tudi stalne politične namestnike tega nismo dosegli, ampak mislim, da bomo vseeno lahko živeli s tem. Napredek je bil dosežen, dobro je tudi, da ne bomo imeli političnega generalnega sekretarja. Zato lahko povem samo še to, da smo res dosegli ogromno, še enkrat hvala. Glede časovnice pa moram reči, da bi bilo dobro, če bi stvari pomaknili naprej, Zato bi morali doseči dogovor na plenarnem zasedanju julija. Naša skupina bo to podprla, kar zadeva proračun in kadrovske predpise, pa moramo uporabiti ustrezne parlamentarne postopke. To pa nam ne bo uspelo izpeljati do julija, ampak nekje do septembra, oktobra bi nam pa vendarle lahko uspelo. Mislim, da se moramo še kar precej pogajati za Eštonovo glede tega. Tu stvari še niso zaključene, se mi pa zdi, da smo storili velik korak naprej, zato hvala. Najlepša hvala poslanci smo ljudje, zato se mi zdi, da smo poskrbeli tudi za varovanje naših človekovih pravic v odnosu do institucij. Spoteno, naša politična skupina ima nekoliko drugačno mnenje. Pri nas so stališča precej različna. Hvala lepa gospodom Broku, Verhoštetu in Gualtjerju za odlično upravljeno delo. Hvala lepa, da ste branili vlogo in pristojnost Evropskega parlamenta. Kot sem vedno dejal, v svetu bolj deluje medvladna komponenta in tudi prevladuje. Vem, da želi baronica Eštonova pustiti za seboj neko dediščino in to bo, po mojem mnenju, največji dosežek. Še vedno nimamo nobenega datuma, kdaj naj bi začela ta služba delovati. Upam, da oktobra, čeprav sem predvsej optimističen. Nekoliko sem zaskrbljen nad tem, kako smo pridobili de facto pristojnosti glede novih imenovanj. Kolikor vem, noben od nacionalnih parlamentov, razen morda polskimi pravijo, nima takšnih pristojnosti v Združenem kraljestvu, parlament nima pristojnosti preiskovati posebnih odposlancev ali veleposlanikov, tako da smo tu storili korak več kot katerikoli nacionalni parlament, kar je nekoliko nenavadno. Ta dokument je sedaj bolj politično obarvan, ampak na začetku naj bi se samo osredotočili na pogodbo, da naj bi upoštevali samo tiste pristojnosti, kjer imamo pravico soodločanja. Tako da je to, kar smo dosegli v zvezi s tem, res zelo zanimivo v dokumentu se nekje omenja tudi proračunski nadzor misij skupne zunanje in obramne politike. Predvidevam, da se misli civilni vidik, ne vojaški vidik, ti za vojaški vidik plačujejo države članice. Ne vem, kakšna bo vloga nacionalnih poslancev pri nadzoru skupne zunanje varnostne politike in skupne zunanje in obramne politike. To je zelo pomembno, zlasti zaradi tega, ker je prišlo do razpustitve parlamentarne skupščine Zahodnoevropske unije. Parlament in ta odbor je pravzaprav ogrožen zato, ker bodo nacionalni poslanci in dobili občutek, da imajo vodilno vlogo pri izvajanju nadzora. Potem stalni politični namestniki. Sicer vidim, da ste dosegli napredek pri tej strukturi, ampak zunanje ministre ste nekoliko izpustili iz te enačbe o strukturi zunanje ministre ste potem dobro vključili, kar bi moralo biti dobro. Če sem prav razumel, gospod Lunaček sicer tega nisem videl, ampak predlaga se tudi to, da se izključi razvoj geografskih deskov. Če se bomo res vrnili na strukturo komisije, to obžalujem. Glede geografskega ravnotežja, vem, da gospod Carjus Volski skrbi za to temo, tudi številni drugi v tem odboru so navezani na to vprašanje. Glede enakopravnosti med spoloma, dobro, sicer se zauzemam za to, vendar bi morala biti sposobnost vsakega posameznika vodilno načelo. V dokumentu po eni strani sicer zahtevate geografsko ravnotežje, po drugi strani pa zahtevate tudi posebni odbor Evropskega parlamenta, katerega sestava naj ostane nespremenjena. Niti enega francoskega ali britanskega člana ni v tem odboru in glede na to, da francoski in voj, britanski vojaki predstavljajo večino v misijah skupne zonanje in varnostne politike, se mi zdi, da ste popolnoma spregledali geografsko ravnoteže pri tej temi. Tako da si bo to treba še enkrat ogledati. Potem, kakšna bo vloga nacionalnih konzulatov Vem, da mojo državo to precej skrbi in o tem se bomo morali še pogovoriti v prihodnosti. Hvala lepa. Gospod Vigenin je prosil za besedo. Gospod Vigenin je koordinator, tako da izvolite. You, very... Hvala lepa, gospod predsedujoči, zelo na kratko. Kot vidite, smo soglasni glede rezultata pogajanj. V celoti tudi podpiramo stališče, ki ga je predstavil gospod Gualtieri pomembno se nam zdi predvsem to, da storimo vse za to, da bi stvari zaključili do julija. Vem, da to ne bo enostavno. Vseeno pa smo se že pogovarjali o tem, kaj storiti, če bo dosežen dogovor. Če bo dosežen dogovor, bi si morali res prizadevati za čim hitrejšo zaključitev tega doseja, kljub temu, da bi morali pri nekaterih vprašanjih morda imeti bolj podrobno obravnavo, zlasti, ko gre za kadrovske predpise. Pomembno pa je, da po poletnih počitnicah ta služba vendarle začne delovati. Hvala lepa, gospod Sarjusvolski. Hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem, Elmarju Broku zato ker že slišal moje pripombe. Naj ponovim tisto, kar je že bilo povedano. Mislim, da bi morali pohvaliti in čestitati predstavnikom, ki so se odeležili teh zapletenih pogovorov in pogajanj z drugo stranjo. Ne vem, ali gre za tri institucije in pol. Parlament štejem za institucijo in pol, kar pomeni, Elmar, da so bile institucije štiri. Glede na to, da si nas vodil ti, je institucij še več kaj smo dosegli, kako daleč smo šli pravzaprav pri tem početju, ali je res skupnost se dvignila. Problem se pojavlja pri odgovornosti, tako politični kot proračunski. Tu stvari še niso popolne. Če pa bi ocenili, kakšen je bil naš položaj pred zasedanjem in Madridu in kakšen je položaj po zasedanju v Madridu, se mi zdi, da bi lahko predstavili tudi nov dokument. Zato sekretarjat prosim, da primerja dokument AFETA z 3. maja z različico dokumenta, ki je bila predstavljena v Madridu. Kozarec je na pol poln, veliko bolj poln, kot je bil na začetku, vendar še ni do konca napolnjen. Če se ozrem nazar, nazaj pa ne tako zelo daleč, kot bi se morda lahko ozrl kolega Brok, Šest let v Afetu je bil vedno naš odbor zelo ambiciozen. Vedno sem občudoval Elmarja Broka, zato ker se je boril nad našimi sposobnostmi in težo. To je v mojem primeru in primeru gospoda Broka celo zelo težko. Vendar se zaradi tega spomina sebe in Elmarja, kako se boriva, ne bom omenjal s kom, ampak z velikimi parlamenti, da bi bili še bolj ambiciozni. Še vedno imamo precejšno težo pri sprejemanju odločitev in mislim, da bi morali to celoti izkoristiti, zato da bi bil ta kozarec še bolj poln, kot je na podlagi madridske različice besedila. Zelo pozitivni smo, hvalimo Elmarja Enferhofštata, mora pa vseeno izpostaviti dve pomankljivosti, ki sem jih opazil na prvi pogled. Politična odgovornost je okrnjena zaradi tega, ker nimamo političnih namestnikov. Zunani minister rotirajočega predsedstva se mi zdi, da ne bo ustrezen predstavnik. Tudi tisti, ki so praktiki, ki sodelujejo kot predstavniki rotirajočega predsedstva, bodo poskušali odigrati svojo vlogo čim bolje, vendar bi bilo res najbolje, če bi imeli enega stalnega političnega namestnika. In druga pomankljivost, kar verjetno ni presenečenje, oklevam glede geografske zastopanosti. Obstaja tveganje, da bo na samem začetku ta nova diplomatska služba služba 27 terice, ne pa EU 15 terice. Namreč obstaja tveganje, da bo na začetku služba prav diplomatska služba 15 terice. Tu smo dosegli napredek prav zahvaljujoč Elmarju. Tu piše, da bi morali zagotoviti zastopstvo vseh držav članic, ampak ta formulacija je že zapisana v 27. členu kadrovskih predpisov komisije. Dobro je, da to obstaja, vendar to ni nič novega, niti ne prinaša dodane vrednosti. Tisto, kar je novo, pa je pregled v letu 2013. Novo je tudi to, da ste dodali specifične ukrepe za odpravo neravnotežja, če. Potem pa se zastavljajo vprašanja. Zakaj toliko časa čakati, če so danes že izpolnjeni cilji 25 odstotkov za nove države članice? Čez tri leta bo situacija enaka. Če po sedmih letih V Relexu izpolnjujemo samo 25 odstotkov, ali bomo res dosegli zastavljene cilje in v kolikšnem času. Stvari so se izboljšale, vendar še niso dobre. Še citiram Žana Monaje iz njegovih spominov, ki pravi, da nič ni možno brez človeka. Brez človeka kot je brok. Brez ženske ali moških, brez človeka. Žan Monet je to rekel, ne morem spreminjati njegovih spominov. Ampak nič ni trajno brez institucij. Mislim, da lahko to prevedemo tudi v angleščino. Nič ni možno, kot rečeno, brez moških in žensk, brez ljudi in nič ni trajno in vzdržno brez institucij. Zakaj ne bi potem izkoristili institucije uredbe 401-2004? 36 vodi delegacij, nacionalnih delegacij iz petih političnih skupin, iz 15 držav članic, ne samo novih, temveč tudi Nemčije in Italije, predstavljajo 201 poslanca. 261, pardon, poslancev. Upam, da bomo dosegli rezultat. To ni konec, je šele začetek, postopek bo še sledil. Sam sem pripravljal kadrovske predpise oziroma mnenje odbora AFET o kadrovskih predpisih. Samo še eno vprašanje. Dobro bi bilo vedeti, kakšen je pravni status tega političnega sporazuma, kako zavezujoč je. Je zavezujoč tudi za naslednika gospe Ashton? zakaj ne bi vse vključili v pravno zavezojoč sporazum, kamor bi seveda vključili tudi obe uredbi. Gospod Stenok, ne nasprotujte ge o geografskim, geografskemu zastopstvu in zastopstvu na podlagi zaslug. Hvala lepa. Obveščam vas o tem, da bodo tolmači ostali do 15 do 7, potem pa nas bodo zapustili. Še trije so se prijavili k besedi, potem pa bo besedo dobil še gospod Brok, ki bo tudi zaključil razpravo. Predsedniku konference predsednikov, gospod Janje, se dajem besedo. Gracias, eh, presidente. Eh, no voy a entrar en el fondo de la cuestión, afortunadamente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne bom se sedaj posvetil srži te razprave. Zahvaljujem se vsem, ki so doslej spregovorili in eh, so izpostavili vse vsebinske točke. Čestitev bi pogojavcem. Roberto Gualteri nas je zastopal zelo učinkovito, enako pa seveda velja tudi za gospoda Broka in gospoda Ferhofstada. Dosegli smo več, kot so skeptiki omenili pred nekaj meseci. Nova evropizacija EES je najpomembnejši vidik vsega tega. In vloga parlamenta z finančno uredbo in uredbo oziroma um, kadrovskimi predpisi bomo sedaj lahko nadzorovali, kako se vzpostavlja ta služba. Jaz pa bi želel govoriti kot predsednik konference mednarodnih delegacij oziroma vodi mednarodnih delegacij, kajti mi smo hoteli izdati vabilo že prej administrativnih eh, kanalov, sedaj pa še uradno vabim gospoda Gualterija in gospoda Broka na naše zasedanje 17. julija v Strasburg, tako da bodo lahko 40 vodi delegacij, približno 40 eh, vodi delegacij, ki bodo imeli močen vpliv na to, kako bo služba za zunanje delovanje opravljala svoje delo, pojasnila svoje vidike. Skratka, zelo bi si želeli, da se naše delo uskladi. Zato vaju še enkrat vabim na sestanek konfer eh, konference vodi nacionalnih delegacij 17.7. Hvala, sedaj pa gospa Lözing, izvolite. Ja, Kljub izboljšavam po zaslugu parlamentarcev in Seveda brez tega napora teh izboljšav ne bi bilo, ampak kljub temu v imenu skupine GUE ne morem pravzaprav zapasti temu veselemu vzdušju, ki se širi v tej dvorani za nas je tako, da ta sporazum v Madridu pravzaprav razblini upanje na progresivno, napredno civilno zunanjo politiko Evropske unije. Če bo to prišlo skupaj, kar ne paše skupaj, uh, Na, mi si namreč ne želimo nekega povezovanja civilnih in vojaških struktur. To je po našem mnenju nekaj nezamisljivega. To pravzaprav tudi ni nobene eh, zunanje službe na svetu, kjer bi kaj takega bilo možno. Civilna politika, ko je pravna alternativa in ne le dopolnitev vojaške, je pravzaprav sedaj potisnjena daleč v zadje. In to je sedaj vidik, ki sedaj sploh ga ne obravnavamo več, namreč to, da se eh, v to službo sedaj nekako združujejo tudi vse tajne službe. To se nam ne zdi vzdržno z demokratičnega vidika. Danes eh, je bilo že večkrat rečeno eh, nekaj, kar še vedno ostaja naša kritika um, in to lahko izrazim s vprašanjem gospodu Broku. Rekli ste, da bo krok ki, tistih, ki bo imel pogled o tajne dokumente v prihodnosti širši. Zanima me, ali, to, ali bo to vključevalo tudi pripadnike naše politične skupine GUNGL. E Hvala. <laughs> Uh, hvala, gospod Žip. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Um, rad bi se pridružil svojim kolegom, ki so izrazili čestitke našim uh, predstavnikom teh pogajanjih. Še zlasti bi čestital gospodu Broku. Vidimo številne rešitve, ki smo si jih želeli doseči od vsega začetka. Tem smo seveda imeli široke razprave v našem odboru AFED. Tako da pozdravljamo te rešitve. Zelo so nas prijetno presenetile, marsikaj je bilo sprejeto in kot sem že rekel v odboru 2, sem zelo vesel, da bo v vsaki delegaciji ena kontaktna oseba, ki bo odgovorna tudi za vprašanje človekovih pravic za nevladne organizacije. To je zelo pomembno, to je ključnega pomena še zlasti za ljudi, ki so preganjeni ali pa ki zagovarjajo človekove pravice. Ti ljudje morajo imeti jamstvo, da bodo imeli kontaktno osebo v predstavništvu Evropske komisije, torej osebo, ki jim bo prisluhnila, ki se bo pogovorila z njimi. Tako da to je res enkratno. Vendar pa kljub temu se zdi, da nismo dosegli 100 odstotkov naših ciljev. Zdi se, da ni dovolj, da zajamčimo to ravnovesje med spoloma mi smo si želeli tudi geografskega ravnovesja. To je prav normalno in pridružujem se tistim kolegom, ki so to že omenili. Sedaj omenjamo, da bo načrt oziroma da bo ta plan znova pregledati leta 2013, ko smo mi Eh, vstopili v Evropsko unijo, so tudi rekli, da bo prehodno obdobje za dostopanje na trg dela in vedeli smo, da bi teoretično to obdobje lahko bilo skrajšano, ampak zaradi gospodarskih težav je potem to obdobje eh, se eh, izvedlo in izvajalo v celoti. Tako da mislim, da moramo znova razmisliti o tem, ko bomo brali dokumente same. Prav tako bi si želel posem jasno ubeseditev, še zlasti, ko govorimo o pristojnostih ustanov in o številu osebja, ki ga bo delegirala vsaka ustanova. Tako da bi se izognili situaciji, kot jo je pisal gospod Salafranka, kaj ti zelo bom se zapletlo naše življenje, če ne bomo teh vidikov takoj upoštevali. Imel vprašanje za naše poročevalce, ali bi lahko bolj natančno formulirali vprašanje. Trojke. Kako se bo to izvajalo v praksi? Ali bo visoka predstavnica tej trojki podelila nek mandat ali ga bo podelila ministru, ki bo zastopal trojko ali pa bo metoda usklajevanja posem drugačna in taka, da bo dejansko um, ustrezala tako parlamentu kot tudi ministru za zonanje zadeve določene predsedujoče države ali pa trojki, ki bo poročala nam. In moja zadnja pripomba. Mislim, da so bili nacionalni parlamenti izključeni iz tega procesa. Mislim, da nas bo do nacionalni parlamenti zaradi tega zelo kritizirali, da niso namreč bili na noben način vključeni ta proces. Strinjam se s kolegom, ki je to že prej uh, omenil. Problem sam dobro poznam, lahko vam veliko povem iz lažnih izkušenj, ko sem bil poslanec. Spomnim se, kakšna so bila pričakovanja, ko smo govorili o, o, um, z drugimi vodji nacionalnih delegacij. Hvala, sedaj pa gospod Brok. Gospod Brok, če bi lahko dali zaključne pripombe v sedmih minutah, bi bilo krasno. Vsekakor bom poskusil, pravi gospod Brok. O izjavi piše, da mora vsaka stran sedaj poskusiti pridobiti soglasje lastne institucije. To jasno pravi, da to ne pomeni nobene pravne zaveznosti tega sklepa. Kot drugo, je to jasno, da je zakonodajni postopek gospoda Salafranka in osebje torej zakonodajni postopki, ki zadevajo osebje, da ta sporazum na te postopke le omejeno vpliva. Skratka, za osebje so bili črtani celotni členi, zato da bi to potem vse skupaj povzeli v predpisih za osebje. Seveda pa še obstajajo možnosti za spremembe poskušati moram, da bi se držali tega teksta do čim večje mere, kajti to je izpogajan tekst in če se bomo mi sedaj šli velike spremembe, jih lahko uvede tudi druga stran in resnično moramo razmisliti, kje so sedaj tveganja in uh, večina naše hiše, večina parlamenta mora dejansko vedeti, zakaj glasuje. Potem politična. Odgovornost s tem so mišljeni uradi. In proračun za to je že, pravzaprav proračunski postopek je že določen. Dosegli smo, da izven teh vprašanj, proračunskih vprašanj, področje SZVP eh, teme padajo pod okrilje našega odbora mi smo pri vpraša proračunskih vprašanjih vedno podvisni od odbora za proračun. Medtem, ko, ko se upravnavajo vprašanja skupne znanje varnostne politike, smo mi pristojni odbor in proračunski odbor se mora ravnati po nas. Uh, proračunski vidiki so seveda odvisni od medinstitucionalnega sporazuma, tega je mogoče spremeniti le, če ga spremenita obe udeleženi strani. Torej, to se ne more zgoditi brez Evropskega parlamenta. Medinstitucionalni sporazum, ki je sklenjen, ki je bil sklenjen pred 6, 7, 8 leti, torej ne more biti deležen sprememb brez našega soglasja. Potem, glede predstavitev, ko je bil tukaj Almeida, smo zahtevali med, eh, neformalno izmenjavo mnen. To je bilo pisni dogovor med gospodom Albertinjem in gospo Ashton za zaprtimi vrati. In nismo, rekli smo, da tam ne gre za enako predstavitev, kot, jo, eh, ali, kot smo jo imeli s komisarji. Torej, to ni bila neka predstavitev, ki bi jo predvidevala zakon. Eh, naša pogodba, ampak vsekakor se je ta dogovor sklenil za zaprtimi vrati. Torej, tukaj nismo dosegli vsega. Tudi pri neformalni izmenjavi mnenji je predsednik odbora poslal pismo visoki predstavnici in ta postopek, kot smo ga izvedli, je sedaj zajamčen tudi za prihodnje. Potem vprašanje 60 odstotkov rednih uradnikov, tukaj govorimo o minimalno 60 odstotkov in od druge bodo um, nadomestili oziroma zapomnili drugi napoteni delavci. Tukaj torej je še je nekaj manevrskega prostora ti nacionalni dodeljeni delavci so lahko vojaki ali pa policisti, ki so poslani na neko misijo. Skratka, tukaj je nemanevrski prostor, hkrati pa se lahko ta dele še nekako spremeni. Lahko je gre za več kot 60 odstotkov. Skratka, tu je še nekaj prostora, to ne bo predstavljalo nekih težav. In pri dodeljenih delavcih sem izpostavil, da bo to dodelavci ki bodo uh, zaposleni le v izjemnih primerih. Tu ne gre za neke cenovno ugodnejše delavce iz nekih držav, so pa, kjer so pač plače niže. Z gospodom Salafranko smo danes obvestila vodje političnih strank in tudi poročevalce in predstavila smo ta memorandum tudi že v odboru Deve in proračun. In danes ob 13. sem tudi vse člane odbora uh, za zvanje zadeve iz Evropske ljudske stranke izčrpno informiral o tem um, dokumentu. Ta proces informiranja se bo še nadaljeval in mislim, da je to primerno in vsekakor ni prav, da tiskovne konference vedno prepuščamo le svetu. Gospa Najc, najlepša hvala za vaše pripombe. Ne vem, ali bomo mi ta postopek lahko zaključili zgolj z resolucijo, ampak vsekakor bi morali v tej recesiji, eh, v resoluciji pravzaprav tudi stvari, določene stvari precizirati in tudi pojasniti, kako mi eh, določene dele besedila razumemo. To velja tudi za proračunsko področje, vsekakor pa to lahko predamo gospodu Salafranko in ga prosimo, ali bi lahko uh, izpostavil tiste stvari, ki so morda še nekoliko nejasne. Mislim, da nam bo to v pomoč za prihodnost, kajti pol, predvsem pri politični odgovornosti moramo vedeti, da tu ne gre nekaj za, kar se bo dogajalo sto, čez sto let. Namreč praksa in pravna praksa se dogaja let, čez leta, ampak mi sedaj tukaj potrebujemo določena jamstva. Seveda pa so ta jamstva podvržena neki politični zavezi, neke političnim obveznostim. To ni pravno besedilo. Ne moremo tudi sedaj govoriti o pravni zavez. Z, z, z, pr, pravni zavezanosti te besedila, ampak to je metoda, ki smo jo doslej vedno uporabili. Tudi v nacionalnih parlamentih to metodo vedno uporabljamo, kadar sklepamo nek sporazum, kadar dajemo neko uh, izjavo ali kadar sprejemamo neko izjavo druge organizacije na znanje. Takrat se posvetujemo z drugimi orgum, uh, organi in če bo svet na uradni način ta dokumenta sprejel z zapisniki in z sklepom sveta, je to po mojem mnenju največ, kar lahko dosežemo z vedika zavezujočega dokumenta. In potem je to treba tudi politično prav izvesti, zato pa bo potreben tudi pogum. To bo seveda odvisno od oseb samih, gospa Najc je torej uh, vprašala, kdo bo ta postopek peljal do konca, tega ne vem. Prav je, da mi tukaj za, poskrbimo za lastne vrste. Jaz bom sedaj predlagal poročilo, predlagal bi tudi, da uh, da damo rok za predloge sprememb za dotorka. Uh, kajti drugače ne bo dovolj časa. To moramo storiti iz previdnostnih razlogov, tako da so ti predlogi spremem pomožni. Najlepša hvala gospe Luneček in res ni prav, da bi se določena področja sedaj podrejala drugim področjem. Ne pravi, da se področja človekovih pravic ali pa političnega delovanja usklajuje s področjem, eh, kot, kot so zunanja politika. Spostavitev službe je prvi dvanajsti. tukaj ni odločilnega pomena kadrovski predpis, ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo z rebalansom proračuna za leto 2010. Ne vem, kako daleč so s tem, z odborom za proračun in ne vem, kako eh, daleč eh, je ta postopek, menda so se stvari precej zapletle, ampak to pravzaprav ni nekaj, kar bi moralo skrbeti nas. Mi tukaj moramo ustvariti predpogoje za odločitev sklepa. Danes smo poročevalci govorili tudi o tem, da bo plenarno odločanje o finančni uredbi in o kadrovskih predpisih steklo šele potem, ko bo svet sprejel svoje sklepe zarote, kajti če bi nas svet hotel prevarati svojim postopkom, uh, svojimi sklepi, imamo še vedno mi nek vzvod v rokah. Seveda ni jasno, da bi bili kakšni vzgibi za to, kajti cena, ki bi jo morale plačati vse strani, za to bi bila previsoka, s tem bi prišlo tudi do določenih zamud, do odlašanja. Če pa bo paket ostal takšen, kakršen je, mislim, da bomo lahko. Um, izvedli tudi nadaljne korake. Nadzor nad proračunom se nanaša tudi na proračun skupne zunanje varnostne politike in tukaj moramo zagotoviti, da bomo vedno še izvajali funkcijo nadzora nad proračunom in tukaj je pravzaprav bila nevarnost pa presedana, da bi za to veljal džentlmenski sporazum Ampak uh, pri proračunskih vprašanjih uh, se ne smemo šaliti. Tukaj sedaj je zelo jasno določeno, da se vse obravnava, kot če bi bil to proračun komisije. In to sedaj je pod razdelkom 3. To je vse, kar zadeva proračuna. Torej, uveljavili smo svoje želje, svoje volje, da morajo biti tukaj vključeni trije komisarji. Ne, Želimo si političnih generalnih sekretarjev, ne želimo si nadmestnikov nekih generalnih sekretarjev. Vedno smo se zauzemali za to, da bi tukaj imeli komisarja, hkrati pa tudi moramo imeti predstavnike, ki bodo zastopali svet. Svet se mora odločiti, da bo imel tam nek statut, ki ga želijo spremeniti, ki bo neke vrste rotirajoče predsedstvo in ki kjer bodo ti predstavniki imeli tudi obveznost in možnost sodelovati v triju. Če bi gospa Ashton poimenovala eh, še druge ljudi, ta možnost obstaja, ampak sedaj imamo tukaj statut sveta, tukaj se lahko sklicujemo tudi na 33. člen, tako da ne bi imeli nekega zonanjega ministra, ki nima pristojnosti z vedika skupnosti, eh, nastopa v našem imenu. To smo sedaj prepričali, preprečili ehm, in eh, sedaj eh, je tukaj določeno demokratično ravnovesje in gospod Verženin bo to tudi jasno povedal, kakšno je to, kakšno je to demokratično ravnovesje. The staff of the ES should comprise a meaningful presence of nationals from all the member states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 to je pravzaprav vse. Več ne gre izpostaviti. Podlaga za to so bili številni razprave in glospej losing. E, Evropska unija nima nobenih tajnih služb, tudi namena nima in pravne podlage za to, da bi ustanavljala kakšne ta, tajne službe, tako da um, pravzaprav za vaše argumente ni nekih podlag. Najlepša hvala. Thank you very much. I would like to thank the translators.